je tukaj z nami nizozemska eh, televizija, ki jo je pripeljal gospod Van Miltenberg. Veseli smo, da je z nami. Sporočila predsednice o sklepih koordinatorjev. Kupijo sklepov eh, z dne 25. septembra in 11. oktobra ste prejeli. Če nimate nobenih ugovorov oziroma če jih ne boste vložili do 12.30, potem eh, bodo ti sklepi veljali za sprejete. Zdaj pa kar začnimo z glasovanjem. Preden začnemo, bi rada še preverila, da nas je dovolj. Preverili bomo, glasujte, prosim. Vote est ouvert. Glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Dobro, vse je v redu. Začeli bomo s poročilom gospoda Koha. Reševanje življenj, spodbujanje varnosti vozil v EU. Gre za poročilo na lastno pobudo, pa kar začnimo. Kompromis je ena, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Štiriintrideset, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, ni jasno, bomo preverili in glasujemo. Konec glasovanja. Ta predlog spremembe je bil zavrnjen. 35. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 36. Želite preveriti 35? Velja. Glasujemo. Predlog spremembe 35. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 38. Bi radi spet preverili. Dobro, glasujemo. Predlog spremembe 36. Konec glasovanja. Pa res. Zavrnjen je ta predlog. Zdaj smo pri 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 65. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni bilo jasno. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 70, kdo je za, proti, vzdržani, spet ni jasno, glasujemo, predlog spremembe 70, konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. In ko je enajst, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. In ko osemnajst, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. E, enainsedemdeset za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani. Ta amantma je bil zavrnjen. 75, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 80. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 84. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Ni bilo jasno. Bomo ponovili eh, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 84 je bil zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 96. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 97. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani. Sprejeto. 98 in 99, kdo je za? Proti. Vzdržani. Oba sta zavrnjena. Predlog spremembe 100. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gospod Vim van de Kamp, ste glasovali proti lasnemu predlogu spremembe? No, kakor hočete. Predlog spremembe 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 102. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 102 je bil zavrnjen. 103. Ne, o tem ne glasujemo. 106 je zdaj na vrsti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, Sprejeto. In kot 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. In kot 16, ne, ta postane brezpredmeten. Predlog spremembe 119, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 120, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, 121 je bil zavrnjen. 122, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je bil sprejet. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 16. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 17. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 147. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 za. Gospod Van de Kamp, odločite se že glede svojih predlogov sprememb. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 149. Ali želite preveriti prejšnjega? Dobro, glasujemo. Allez, je ferme le vote. Konec glasovanja. Gospod Ismailer, tu prav ste imeli predlog spremembe gospoda Vima van de Kampa, proti kateremu je on sam glasoval, je bil zdaj sprejet. Dobro, da smo preverili. No, zdaj pa naprej. Kompromis 18. Kdo je za? A ne, oprostite. Ali glasujemo o 149? Ne, brezpredmeten postane, zato ker je bil prejšnji sprejet. Ste razumeli, gospod Rike? Dobro. No, kompromis 18. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Kompromis 19. Za? Proti? Vzdržani? sprejeto kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, 22 je bil sprejet, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 196, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 197. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 198. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 198 je bil sprejet. Zdaj pa 200. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. 201, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 202, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 203, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 204, kdo je za? Proti? ne bom več eh, dajala komentarjev. 204, kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 205, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, glasujemo. Če sem le vod. Konec glasovanja. Dvesto pet je bil zavrnjen. Zdaj pa kompromis 24. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 214. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 216. Za? proti, vzdržani, sprejeto. 217, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25, za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1. Če želite, lahko preverimo predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 20 je bil sprejet. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 2. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali še o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Trinštirideset za, en proti in en vzdržan glas. Čestitke, gospod Koh. Z veliko večino sprejeto. Hvala, kolegica in kolego. Allez, nous continuons. Desormais, nous passons sur le rapport. Gremo naprej. Eh, poročilo Lundgren. In sicer gre za uh, temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov. In pa direktiva o vozniških dovoljenjih. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Za? Proti? Zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Dva identična predloga sprememb imamo. 48 in 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeta oba predloga spremembe. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 10. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Spet dva identična predloga spremembe in sicer ne, oba postaneta brezpredmetna, ker smo sprejeli 11. predlog spremembe. Zdaj smo pri 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, 63, e, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14, gospodar, tukaj bi radi preverili, prav, predlog spremembe 14 triinšestdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Spet ste imeli prav, sprejeto je bilo, predlog spremembe 63 je bil sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 40 glasujemo. Mislim, da je bil sprejet. Konec glasovanja. Da, sprejet je bil. 40 je sprejeto. 62. E, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Štiriinšestdeset, kdo je za? Ta je identičen kot petinšestdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani oba sta sprejeta. Petnajst, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šestinšestdeset za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 67, kdo je za, proti, vzdržani. 67 je bil sprejet, 68, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73. Eh, mm, ne, tukaj gre za jezikovni predlog spremembe, o katerem ne glasujemo. Kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržanju, eh, sprejeto. 6 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26, za. Donc, l'amendement 26. Moramo glasovati o 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 27. 27 postane brezpredmeten, ker smo podprli predlog spremembe 26. 28. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, kdo je za, proti, vzdržani, 32, tole pa ni bilo jasno bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. A, zavrnjeno in to kar uh, z veliko večino. 33, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 34, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 35, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav. Glasujemo o 35. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 37. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 39 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. 42 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 47 za, uh, nobenega glasu proti ali vzdržanega glasu. Čestitke, gospod Lundgren. Soglasno sprejeto. Dobro. Zdaj moramo glasovati še o tem, ali smo za uh, začetek pogajanja ali ne. Eh, tukaj bomo glasovali elektronsko. Kdo je za? Oziroma glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 44 za, 2 proti. Dobili ste mandat za pogajanja, gospod Peter Lundgren, čestitke. No, gremo naprej. Bonjour, ça va? Allez, nous continuons, nous continuons. Par le rapport de Lucie Anderson. Poročilo Lucie Anderson storitve čezmejne dostave paketov. Prva dva predloga spremembe sta bila umaknjena, tako da začnemo s predlogom spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni jasno. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Compromis 2. Qui est pour? Compromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 205. Želite preveriti predlog spremembe 40 v redu? Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 40. Dobro, da smo preverili. Sprejet je bil predlog spremembe 200. A, ta pa zdaj postane brezpredmeten. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromis vit. Kompromis osem. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe imamo in sicer glede kompromisa 23, ali obstaja kakšen ugovor temu ustnemu predlogu spremembe. Nobenega ugovora ni, tako da bomo glasovali. Glasovali bomo, kdo je za. Kdo je za kompromis 23 v celoti s tem ustnim predlogom spremembe? 23. Kdo je za? Kdo je za kompromis 23? Kdo je proti? O kompromisu 23 glasujemo. Kar ima? Ali ni mogoče glasovati ločeno o ustnem predlogu spremembe? Glasovali bomo o kompromisu 23 skupaj z ustnim predlogom spremembe. Ni bilo ugovora, tako da uh, lahko glasujemo o tem ustnem predlogu, ki je del kompromisa. Kompromis 23 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. tole pa gre hitro. Kompromis šest. Kdo je za? Pri kompromisu šest smo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis šest je bil zavrnjen. Tako da moramo zdaj glasovati o vsakem predlogu spremembe posebej. No, saj bo šlo hitro. Najprej od predloga 66 do imko 66. To bo eno glasovanje. Kdo je za vse te predloge spremembe od 66 do imko 66? Kdo je za, proti? Sprejeto. In takoj gremo na kompromis 9. Kompromis 9. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4, za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Želite preveriti predlog spremembe štiri velika? Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 18 proti, sprejeto. Predlog spremembe 4 je bil sprejet. Predlog spremembe 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa naprej na kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 89, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 158, kdo je za, proti, zavrnjeno. 158 je bil zavrnjen. Kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 14, torej sprejet, kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mm, zdaj smo pri prilogu spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in ko 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 16, kdo je za, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. In ko sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto devet, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Ni bilo jasno, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o 109. Konec glasovanja. Eh, jasno, da ni bilo jasno. Zavrnjeno. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 119. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti predlog spremembe 119? Glasujemo. Konec glasovanja. 119 je bil sprejet. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. In kot 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis 22. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 133. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis 29, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Imko 22, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 30 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 27, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 25, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil zavrnjen, ampak bomo raje preverili. Glasujte, prosim. Že sem levat. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Trinštirideset za, trije proti. Gospa Lucy Anderson, vaše poročilo je bilo z veliko večino sprejeto. Čestitke. Zdaj bomo elektronsko glasovali še o mandatu za pogajanja. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 42 za. Eh, s tem ste dobili mandat za pogajanja, gospa Lucy Anderson. Čestitke. Vous voulez prendre la parole? Je vous donne la parole. Želite besedo, izvolite. Hvala, kolegi. Ta mandat bom skušala ustrezno obraniti tudi v pogajanjih in upam, da bo to tudi predmet glasovanja na prihodnem plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala. Mi pa gremo naprej. In sicer je naslednja točka. Poročilo gospoda Ambasa Eichauta. Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami. Ste pripravljeni? 59 eh, strani imamo. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri predlogu spremembe 72. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, 73 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je bil ta predlog spremembe sprejet. Ampak, če želite, lahko preverimo. Dobro. Ste vsi glasovali? Predlog spremembe 75 je tu. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj gremo naprej. In vi 47, kdo je za? proti sprejeto. 89, kdo je za? Proti, vzdržani. Tukaj sem pa prepričana, da ta predlog ni bil sprejet. 91, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 38. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 110. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 7. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Imamo še dodatek pri kompromisu 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Ale, nous devons le vote. Dobro, pa glasujmo. Kompromis 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto dvajset. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Sto enaindvajset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sto šestintrideset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili prav. Eh, glasujemo o sto šestintrideset. Mislim, da je bil zavrnen, ampak bomo videli. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 137, e, kdo je za? O, no, gospod Viman, da kam ali malo oklevate? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. 138 za proti, vzdržani, sprejeto. E, vse je bilo jasno, no, ampak vseeno lahko preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. No, jasno je bilo 23 <laughs> za sprejeto. Kompromis 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog eh, spremenil 151. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani. 154 je bil sprejet. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uh, e, 173 za, proti. Mm, ni bilo jasno še enkrat, kdo je za, proti vzdržani. Eh, sprejeto, zdaj je bilo jasno. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, 175 zavrnjeno. 176, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 184, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 311, ne, o tem ne glasujemo, postane brezpredmeten. Oprostite. 106, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 185, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 186, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 188, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 190, za, proti, vzdržani, zavrnjeno lahko preverimo. Prav, glasujemo o 190 uh, eh, elektronsko. Konec glasovanja. Prav ste imeli, uh, zelo tesno je bilo. 190 je bil v končni fazi sprejet, zdaj pa kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV30, kdo je za?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 In vi osem za. Ni jasno, dvigajte roke. In vi osem, kdo je za, proti. Bomo preverili. Nekateri niste dvignili roke. Glasujemo. Konec glasovanja in vi osem pa je bilo kar jasno očitno sprejeto. Kompromis 15a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 211, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis šestnajst, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 229 za, proti, vzdržani, sprejeto. 230, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 231, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani. 233 sprejeto. To zdaj vse postane brezpredmetno. In smo pri Envi 48. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Envi 48. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto je bilo. In vi 49, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 243, kdo je za? Proti? Vzdržani? 243 zavrnjeno. in vi 60. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 232. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 54. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava H za Envi, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Envi 50, prvi del najprej, kdo je za, proti, zdržani. Prvi del je bil sprejet, tretji del, kdo je za, proti, zdržani tretji del tudi sprejet. O drugih pa ni treba glasovati. 152, e, zdaj kdo je za, proti, vzdržani. Ta predlog spremembe je zavrnjen. 247, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. NV 53, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. En vi 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. En vi 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. En vi 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. En vi 61 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. O tem ne glasujemo. Zdaj smo pri predlogu spremembe 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. 249 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj gremo na tale naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In zdaj gremo. Takoj spet na kompromis. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tukaj imamo še dodatek kompromisu 17, kdo je za, proti. Ni bilo jasno. Vem, da že dolgo glasujemo. No? Bomo elektronsko preverili dodatek kompromisu 17. Glasujemo. Gospod Vim van de Kamp, glasovali smo že o kompromisu 17, zdaj pa glasujemo še o dodatku k temu kompromisu. Ste vsi razumeli? Dobro, elektronsko bomo glasovali o tem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Ta dodaten kompromis je bil pa zavrnjen. Zdaj smo pri glasovanju po delih. Predlog spremembe 272. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 22 proti, sprejeto. Drugi del je bil tudi sprejet. Predlog spremembe 278 za, proti, vzdržani, sprejeto. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 275 za, proti vzdržani. Sprejeto 280, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti 280, prav glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 292. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 293 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog sprejme 302 je bil po mojem mnenju sprejet, ampak lahko preverimo, če želite. Ok, eh, 302 glasujemo elektronsko.

sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Imamo tudi tukaj dodatek v kompromisu 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. zdaj smo pri 301. Predlog spremembe 301. Kdo je za? Ste vsi na pravi strani? Dobro. 301. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 307. Kdo je za? Proti? vzdržani. Zavrnjeno 334, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 303, kdo je za, proti vzdržani. Ni bilo jasno, bomo glasovali elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 303. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, oziroma sprejeto, sprejeto. 304, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremem je 333. Za? Proti? Vzdržani? 333 je bil zavrnjen. Predlog spremem je 305, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 306, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 308, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 309, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav, 309 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeti je bil, tako kot smo rekli. 310, kdo je za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. 312. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In zdaj gremo naprej. Na kompromis 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti prav? Glasujemo. Je ferm le vot. Konec glasovanja. Prav ste imeli kompromis 21, ni bil sprejet. Nous allons voter envie 11. Envi 11, drugi del. Kdo je za? Gospod Ertug, ali veste, kje smo? Ste se izgubili? Envi 11, o prvem delu se ne glasuje, zato glasujemo o drugem delu. Sava? Ok, qui est pour? Kdo je za? Proti? Raje bi preverila elektronsko, če se strinjate. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 335 do 342. V bloku bomo glasovali o vseh teh predlogih sprememb. Kdo je za? Proti? Vsi ti predlogi sprememb so zavrnjeni. 345. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Bomo glasovali o 345. Glasujte, prosim. 345. Konec glasovanja. 29 proti, torej zavrnjeno. 346, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 348, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Tristo sedeminštirideset, kdo je za? A, ta postane brezpredmeten, zato smo pri 343, kdo je za? Proti? Vzdržani? Ni bilo jasno. 347 je postal brezpredmeten zato ker je bil sprejet 348. Da. Zato smo zdaj pri 343. Ampak ker ni bilo jasno, kako ste glasovali, bomo to preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Je ferm le vot. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 344. Ta postane brezpredmeten. Tristo dvainpetdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj smo pri tristo devetinštirideset. Kdo je za? Proti? proti. Še enkrat, 349 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 349. Glasujte. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 350. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 351, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri 355, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 354, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še pod naslovi eh, iz Envija. Kdo je za? Ja, videti ste malo izgubljeni. Pa še veliko glasovanje pred nami. Eh, dajmo pod naslov Envi, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. In vi 23, kdo je za, proti, vzdržani, ni bilo jasno. Bomo glasovali elektronsko in vi 23. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj smo pri 365, kdo je za, proti, vzdržani. Ovej, kaj je, kako vi glasujete? Smo pri 365, o, nič nisem videla, mogoče bi vi odločili to glasovanje če bi dvignili roke. Bomo pa preverili 365. Ali, že ste. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21b. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe 369 za, proti, vzdržani, sprejeto. 370, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 26, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 364, kdo je za, oziroma 374, za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili. Gre za predlog spremembe 374. Glasujemo. Konec glasovanja. Ta predlog je bil zavrnjen. 375. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 378. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 383, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 384 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa NV28, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, spet podnaslov NV, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. In vi 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 34, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 390, e, kdo je za? Oprostite, pravi predsednica. Uh, videti je, da sledite, ker smo izpustili kompromis 22. Kdo je za, proti, vzdržani? Kompromis 22 je bil sprejet. Zdaj pa 390. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 391. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 401, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 402, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 403, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 404, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 405, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Pozor, tukaj imamo tudi dodatek eh, v kompromisu 24. Kdo je za ta dodaten kompromis? Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj smo pri predlogu spremembe 419. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Oprostite, počakajte, tole je brezpredmetno. In zdaj smo pri 424. Kdo je za, proti, zdržani? 424 sprejeto. In gremo naprej. 446. Kdo je za, proti, vzdržani? prvi del sprejet. 444, kdo je za, proti? Nekateri ne glasujete, kdo je za, proti? Sprejeto. 447, kdo je za, proti? Vzdržani, sprejeto. 448, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 442 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Podnaslov in vi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 41, drugi del NV 41. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Kompromis 25, za? Proti? Zdržani, sprejeto. In zdaj smo pri predlogu spremembe 462. Kdo je za? Proti? Vzdržani, Zavrnjeno. Želite preveriti? Pa dajmo. Glasujmo 462. Konec glasovanja. Prav ste imeli sprejet, je ta predlog spremembe. Predlog spremembe 465. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 466. E, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In vi 42. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. In vi 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 470, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 472 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, če želite. Allez, je ferme le vote. Konec glasovanja. 472 je bil sprejet. 471 e, za, proti, Vzdržani. Sprejeto. Zdaj smo pri prilogu spremembe 475. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 476 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 477 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 478 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, bomo preverili. 478 glasujte. še dobro, da imam tukaj kolege, ki mi pomagajo. Konec glasovanja. Sprejeto. Mm, zdaj pa gremo naprej. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti, vzdržani, sprejeto. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi, um, eh, navedba ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi, navedba enajst, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. In vi, sklic 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sklic 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto ste že kar naprej videli, kakšen bo rezultat. Dobro. In uh, gremo naprej. In vi F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi G, za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti prav. In vi G, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. NVH, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. NVE, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ni več glasovanja, oziroma izpustili smo še NVM, še o tem moramo glasovati, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa končno poročilo, e, elektronsko glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. 25 e, za, 10 proti, 10 vzdržanih glasov. Poročilo gospoda Ikauta je bilo sprejeto. Čestitke. Gospod Ikaut, želite besedo? Nous continuons. Gremo naprej. In sicer predlog sklepa Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov. Naša poročevalka je gospa Gezine Meissner. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Pa še končno glasovanje, kar glasujte, prosim. La ça pas été. Euh, je ferme le vote. Konec glasovanja. E, sprejeto soglasno. 42 za, nič proti, nič vzdržanih. Odlično, uh, lahko gremo naprej. Naslednja točka je Jurosredozemski sporazum med Evropsko skupnostjo in Marokom o letalskih storitvah. Naš poročevalec je gospod Rike. Tukaj glasujete samo za ali proti. In sicer elektronsko. Glasujemo. Vous avez l'air perdu là au premier rang. Tukaj v prvi vrsti ste malo zmedeni z vašimi glasovalnimi seznami. Saj tako ti zdaj, da. Konec glasovanja. 44 za, e, nobenega vzdržanega glasu ali e, zavrnitve. Čestitke, gospod Riki. Gospod Basajha, želite besedo? Izvolite. Uh, Allez, notre collègue prend la parole, veuillez l'écouter. Kolega bo spregovoril, poslušajte ga. Aj. Hvala, gospa predsednica. Predlagam, da to glasovanje prestavimo. Zato, ker smo v bistvu danes načrtovali samo eno uro za glasovanje in kar nekoliko že zamujamo. In tudi iz demokratičnega, zelo na kote demokracije, ni dobro, če je v dvani zelo malo ljudi. Prav tako tudi vemo, da so kompromisni predlogi v tem eh, dosjeju na trhlih temeljih, da je po precej tudi eh, zavrnenih in bolje bi bilo, da to še dodelamo. In pa tretjič, če eh, tema, tega ne prestavimo, bomo zamudili glasovanje v odboru Envi, ki bo o tem glasoval 23. oktober. Ampak mi pred 23. oktober ne moremo glasovati še vedno pa imamo dovolj časa za glasovanje v odboru ITRE, eh, ki je pristojni odbor. In nekatera vprašanja, ki so povezana s transportom, kot so biogoriva, kjer ima eni izključno pristojnosti, ne bodo več predmet našega mm, vpliva. Zato rabimo še nekaj več časa. In bolje bi bilo, če tem ne glasujemo zdaj, ampak drugič. Ampak to je samo predlog. Če želite o tem glasovati danes, pa dajmo, ampak še enkrat bo, povem, to bo dolgo glasovanje. Že vedno delite, vidite, zdaj je zjutraj. Bom vprašala za mnenje, za in proti, gospod Salini. Ma, la, la, la, la proposta di rinvio del voto per noi è. Hvala. Menimo, da bi bilo bolje to res predstaviti. Težava je odboru Envi, ne ITRE. In res bi bilo dobro, če bi lahko Envi dobil naš mandat na podlagi ustreznih glasov, da bi se na glasovanje. Tako da podpiram. Eh, ja, Gospode, razumem te, to, da ne morejo vsi ostati na glasovanju tako dolgo, čeprav smo to imeli na dnevnem redu, ampak. Eh, ne moremo podpreti predloga poročevalca, če ne bomo glasovali danes. Potem eh, vse tisto, kar je povezano z odborom Envi, eh, ne bo več imelo smisla. Težko bomo vplivali na to. In razumem zaskrbljeno zaradi tega, ker je nekaj poslancev že odšlo. Ampak v tem odboru tran imamo vedno tako poln dnevni red in mislim, da bi morali nadaljevati z glasovanjem. Rada bi vas nekaj vprašala. Pri tem poročilu imamo tudi izključno pristojnost odbora eh, za transport, torej našega odbora. Gospa Foster, izvolite za IKR. E Samo nekaj kratkega. Kot poročevalci vemo, kako težko je pripraviti ustrezne glasovalne sezname ampak z uh, prvim poročilom gospoda Eichhauta, poročila na lastno pobudo, ki obsega 40 strani in pri katerem ni bilo doskenih dovolj kompromisov, bi dejala, da bi lahko morda bolje, če bi eh, se bolj potrudili drugič in dosegli več kompromisov, da bi lahko potem glasovali poročilu, ki ne bilo tako. Um, torej nedodelana. Sicer lahko o tem glasujemo ali pa to predstavimo kakorkoli, mislim pa, da to predvsem govori o resnosti poročevalca. Sploh ne vem, kaj je vsebina tega poročila, ker je tako, tako nejasno. Ampak, če želite, lahko temu glasujemo zdaj ali pa drugič. Hvala. Euh, euh, e? Kdo je poročevalec v senci pri Alde? Gospod Telička. Chair, uh, I... Gospa predsednica, vem, zakaj imajo nekatere politi politične, težive, pardon, politične skupine težave s tem in razumem tudi njihove argumente. Moramo potem glasovati pred odborom Envi in morda bi lahko našli nek čas v Strasburu za to glasovanje in takrat glasovali o tem. Hm? Ne, ne, ne, ne, ne. Allez, madame Ayuto, s'il vous plaît. Gospa Ayuto, izvolite. Eh, eh. Zelo na kratko. Ne vem, mm, ali obstaja kakšen ustrezen razlog za to, da o tem glasujemo drugič. Ali ljudje ne morete ostati tu, oziroma kolegi ne morejo ostati tu. Tu gre za glasovanje, s tem moramo nadaljevati. Politična utemeljitev je ena stvar, ampak samo zato, ker mora nekdo oditi, ker morda zamujamo, to pa nista ustrezna razloga za predstavitev. Uh, nisem še slišala mnenja Gue. Emerija, izvolite. Ja, kar govorimo in govorimo. Dajmo glasovati. To je neumno. Alors, je pour... Dobro, kdo je za to, da se poročilo prestavi? Bomo glasovali. Kdo je za preložitev tega glasovanja? Proti? Oh, eh, eh, eh. Pourtant, c'était clair, hein? Mislim, da je bilo kar jasno, ampak bomo še enkrat. Kdo je za to, da o poročilu glasujemo danes? Kdo želi o tem glasovati danes? Kdo je proti temu? Večina je proti, torej bomo glasovanje o poročilu gospoda Ajkauta preložili na naslednje srečanje našega odbora. Gospod Eichhout, eh, prosim, če se obrnete na sekretarjat, da bomo hitro našli ustrezen datum. Gospod Telička. Gospa predsednica, morda bi lahko glasovali uh, o drugi zadevi, ampak še pred tem glasovanjem. Vem, da eni o tem glasuje ponedeljek začer, ampak ali ne moremo glasovanje o tem organizirati, organizirati pred tem? Mislim, da bi morali pred tem, da odbor eni izglasuje mnenje, o tem glasovati. Facts ko kolega govori, ga spoštujemo in poslušamo. In rada bi, da prisluhnete gospodu Telički. Izkažite mu to spoštovanje. Gospod Telička, še enkrat izvolite. Hvala, gospod predsednica. Menil sem, da bomo glasovali tudi o tem, kar sem sam predlagal. Torej, da bi naš odbor glasoval še pred odborom Envi. Vem, da Envi o tem glasuje v ponedeljek zvečer. Ampak vse kolege pozivam, vse politične skupine pozivam, da o tem glasujemo pred odborom Envi. Če ne bomo, sicer ne, bi, ne bom rekel, da bi, bi to bilo brezpredmetno, ampak bomo pa s tem zmanjšali pomen našega glasovanja in tudi našega stališča. Če je kučite, gospod Rikaut. Zdaj, v tem trenutku bi lahko rekel, da je to dober predlog, ker tudi v Strasburu ponedeljek zvečer ni. Eh, ne vem koliko časa za to, da o tem glasujemo, ampak morda pa bi to šlo. Bo pa to morda res neprimerno, ker eni o tem glasuje ponedeljek zvečer. Upam, da bo prej kaj časa za glasovanje odboru Tran in uh, predlog gospoda Teličke lahko podprem, ampak o tem se mora ukvarjati sekretarjat, oziroma s tem se mora ukvarjati sekretarjat in najti tudi ustrezen termin. Hvala. Vse bomo naredili za to, da bomo o vašem poročilu glasovali, preden bo glasoval odbor Envi. Zakaj ste rekli itre? Itre je pristojen odbor, ampak glasuj, glasovanje bo najprej v Enviju. Dobro, se bomo obrnili na sekretarjat, da pregledamo uh, dnevni red in agendo našega odbora in možnosti, da glasujemo o tem pred odborom Envi. Tisti, ki želite zapustiti dvorano, prosim, če to naredite tiho mi pa bomo nadaljevali in sicer z izmenjavo mnen z GD za mobilnost in promet o svežnju o mobilnosti in sicer eh, bomo to obravnavali z dveh vidikov, z vidika notranjega trga in pa z vidika cestninjenja. Prosim, če dvorano zapustite tiho, lepo vas prosim. voilà c'est mieux. kot veste je komisarka Bulčeva enaintrideset maja ta dosje predložil predstavil na plenarnem zasedanju devetnajst junija pa tudi v našem odboru Zdaj se bomo posvetovali z generalno direkcijo MUV in organizirali tudi eh, skupen sestanek strokovnjakov z, z odborom Envih, ki bo 16. oktober, potem pa še glasovanje o tem enkrat novembra. Januarja bo to še enkrat predmet razprave. Predlagam pa, da danes razpravo razdelimo na dva dela in da najprej začnemo s socialnimi vidiki in pa vidiki notranjega trga. Potem pa bomo partner razpravljali o cestninjanju. Zdaj pa besedo predajam gospe Werner. Ali je tu? Dobr dan. Se bi nam želeli pridružiti tu ali boste ostali kar tam? boste ostali tam. Dobro. To je gospa Werner, je predstavnica eh, generalne direkcije MUV, ki bo predstavila socialne vidike in vidike notranjega trga. Govorili bomo, oziroma govorila bo o zadevah, kot so uh, časi vožnje, časi za odmor, tahografi, napotitev voznikov in tako naprej. Po tem prispevku bodo dobili besedo predstavniki političnih skupin oziroma koordinatorji, potem pa še vsi tisti, ki boste besedo želeli. Gre za vprašanje oziroma za dosje, ki je kar eh, zanimiv tudi politično, tako da bo verjetno razprava kar dolga. Ampak še enkrat vas želim upomniti, da imamo na voljo manj kot dve uri za to izmenjavo mnen. Kolek, de, limite, de to je precej obsežen dosje, ki zajema kar nekaj zakonodajnih predlogov, zato vas prosim, da ste vsi kar se da kratki in jedrnati, da bomo imeli še čas za odgovore. Tako, besedo dajem gospodje Werner. Deset minut imate na voljo, da predstavite predloge pri tem dosjeju. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Danes sem tu z mojimi sodelavci, ki delajo na posameznih predlogih, ki so del tega svežnja. In danes res želimo odgovoriti na vsa vaša vprašanja, kar da, eh, na kar se da dober način. Torej, kot rečeno, gre tukaj za več eh, zakonodajnih predlogov, glede čiste mobilnosti, glede povezljivosti in promet v tem kontekstu obravnavamo kot celoto. Vemo pa tudi, da se na tem področju dogaja precej sprememb zaradi novih tehnologij, zaradi novih poslev, poslovnih modelov in zaradi vsega tega mobilnost postaja bolj trajnostna, hkrati pa po drugi strani ustvarja tudi nove um, neenakosti, nove načine neenakosti. In zato si želimo vse te zadeve eh, obravnavati v svežnju. Mobilnost se spreminja in zato moramo tudi mi prilagoditi našo zakonodajo temu, ne nazadnje tudi zaradi okoljskih ciljev in zato, ker želimo zagotoviti poštene pogoje dela. Predlog je uravnotežen in je močno povezan s socialnimi in tržnimi vidiki, čemu tudi posvečujemo prvi krok današnje razprave. Cilj tega predloga je spodbujati konkurenčen notranji trg na tem področju, zagotavljati ustrezne mm, delovne pogoje, še posebej za delavce v tem sektorju in za voznike. Prav tako želimo doseči tudi okoljske cilje. Naprimer, zato predlagamo plačila pristobin za uporabo infrastrukture, potem pa so tu še podrobnosti, kot so direktiva o interoperabilnosti in ostalo, ampak tem več pozneje. Vemo, da moramo na tem področju popraviti precej stvari, kajti notranji trg mm, v tem sektorju ne deluje tako dobro, kot bi si želeli. To so predloge, ki bi jih morali sprejeti v Evropskem parlamentu še pred evropskimi volitvami maja 2019. In zato bi tudi nas zanimal, kar se da hiter postopek. Preden, preden na vsebinske zadeve bi omenila, da imamo v delu še nekaj več pobud kot del, drugi del mobilnostnega svežnja. Komisija bo to obravnavala 8. novembra. Obstaja tudi predvsej sekundarne zakonodaje in bo tudi nekaj nezakonodajnih predlogov, naprimer revizija direktive o čistih vozilih, kjer bomo obravnavali tudi vidike javnih naročil. Potem je tukaj uh, vprašanje dostopa do trga avtobusnih prevozov, uh, Eh, vprašanje mora biti nekaj povečanja števila avtomobilskih prevozov, potem eh, uporaba različnih virov eh, energentov v prometu. Potem so tu še dva zakonodajna predloga v zvezi z primerjavo cen goril, za primerjavo cen izgradne infrastrukture za polnjene vozil. Potem pa je še tu še uh, zakonodaja neposredno povezana s kabotažo. Zdaj pa nekaj zadev o ključnih elementih našega predloga. Skušala bom biti kar se da kratka. Glede kabotaže ne povem, da naš predlog želi s tem ponestaviti pravila in tudi eh, napraviti sistem, ki bo eh, lažje in bolj preprosto uporabljiv oziroma uporaben. Pardon. Pogledali smo si kako doseči ustrezno ravnovesje in to lahko preberete v naši oceni učinka. Prav tako želimo odpraviti težave s tako imenovanimi slamnatimi podjetji. In zato smo pripravili nabor meril, ki jih morajo podjetja upoštevati, če želijo poslovati v posamezni državi članici. Hkrati pa smo tudi zapisali, da želimo spodbuditi sodelovanje med državami, ko gre za spremljanje in nadzor. v področje uporabe želimo vrstiti tudi manjša gospodarska vozila oziroma kombinirana vozila. Ta predlog bomo še uravnotežili, vseeno pa želimo tudi za ta sektor pripraviti nabor minimalnih standardov, kajti do, eh, opazili smo, da se kombi pogosto uporabljajo za eh, rešitev, s katero se izogibajo eh, lastniki podjetij omejitvam, ki veljajo za teže tovorna vezila. Prav tako želimo omogočiti eh, večjo fleksibilnost, ko gre za sezonsko delo na tem področju oziroma za sezonske viške. V zvezi s počitkom voznikov smo zapisali, da mora počitek um, potekati v ustreznih prostorih in tudi uh, biti ustrezno uh, dolg. Gospod Vandalen, eden od evropskih poslancev, ki je član tega odbora, je, nam je omogočil izvedbo pilotne študije z nekaj sredstvi v proračunu za leto 2017 predlagamo tudi spremembe organizacije tedenskega počitka voznike, za voznike. Z novim pravilom, da se morajo vozniki vrniti domov po upravljanju vožnje. S tem želimo eh, omogočiti večjo fleksibilnost tako voznikom, kot tudi podjetjem pri organizaciji posameznih um, voženj, hkrati pa izboljšati uh, prometno, cestno prometno varnost, zato ker bodo vozniki zaradi tega predloga bolj spočiti. To je problem sploh v nekaterih državah članicah. Potem je tu še znamenito pravilo oziroma znamenita pravila za napotitev no, delavcev, ki se precej zlorabljajo v tem sektorju. Zakonodaja velja za cestni promet in zato predlagamo tudi ustrezen režim, ki bi upošteval specifike in ki ne bi bil preveč eh, upravno zapleten oziroma administrativno zapleten za uporabo. Zadnji element pa je krepitev izvajanja eh, zakonodaje in pa krepitev sodelovanja med nacionalnimi in evropskimi organi. Tu predvsem spodbujamo uporabo digitalnih dokumentov, ki bodo zmanjšali upravno breme oziroma upravne stroške za prevoznike in tudi izboljšali izvajanje nadzora. V zvezi s tem je bilo izvedenih kar nekaj študij in dobili smo podatke, ki kažejo, da bi lahko zaradi tega v 50-letnem obdobju prihranili tudi 3 do 5 milijarde evrov. Tako zdaj pa nekaj podatkov o samem postopku. Kot je dejala predsednica odbora, je komisarka Bulčeva eh, na isti dan, kot je komisija ta predlog potrdila, vse skupaj predstavila tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Dobili smo tudi nekaj vprašanj za našega generalnega direktorja s poročevalci Evropskem parlamentu, ki so pristojni za te stvari, pa smo se tudi sestali na sestanku. V bistvu smo s parlamentom kar v vsakodnevnem stiku ali pa skoraj vsakodnevnem stiku, ker ne nekno odgovarjamo na vaša vprašanja. Zdaj pa prosim, če mi dovolite, da lahko da čestitam tudi estonskemu predsedstvu sveta, ker je začelo delo na tem področju na zelo intenziven način in ker je eh, doseglo že precejšen napredek glede socialnih vidikov in vidikov notranjega trga. Svet naj bi na zasedanju ministrov za transport 5. decembra razpravljal tudi o obsežnem splošnem pristopu in upam, da bo tudi v prihodnem semestru to potekalo enako intenzivno, da bo junija bolgarsko predsedstvo sveta to lahko tudi potrdilo. Potem pa sledijo trialogi. Predsedstvo za decembrski svet načrtuje tudi orientacijsko razpravo glede cestninjenja, ampak ta dosje je zaenkrat še bolj, eh, torej, m, bolj počasen. Na države članice želimo apelirati, da se posvetijo predvsem um, zadevam, kot so odprava slanatih podjetij, bolj ustrezna uporaba tahografov v tovornih vozilih in še nekaterih drugih elementih. Verjetno vas ne preseneča, da so stvari, kot so kabotaža, uh, nekoliko bolj zapletene in da tu potekajo bolj intenzivne razprave. Ampak mislim, da nam bo uspelo najti dovolj kreativne rešitve za to, da bomo uh, ustvarili sistematičen sistem kabotaže. Glede socialnih predlogov, prav tako obstaja uh, določen uh, eh, koncens glede spanja v kabinah tovornjakov in pa glede uh, vračanja voznikov domov. V svetu se bo zdaj začela razprava o splošni napotitvi delavcev, kar bo nekako sprožil eh, svet EPSKO 23. oktober. Včeraj pa je tudi odbor stalnih predstavnikov pokazal, oziroma dogajanje na tem eh, sestanku stalnih predstavnikov pokazalo, da so tu države predvsem v dveh eh, skupinah. Na voljo smo vam zato, da odgovorimo na vaša vprašanja. Vemo, da je vaš odbor skupaj z odboroma za zaposlovanje in okolje eh, upleten v to delo, vi ste pristojen odbor in še enkrat bi ponovila, da se želi komisija eh, čim prej sprejeti čim več zakonodajnih predlogov v tem svežnju. Upam, da se bo to zgodilo še pred koncem mandata oziroma sklica tega parlamenta. Gospod Juncker je v svojem pismu nameri skupaj s predstavniki oziroma predsedniki vlade in držav eh, vse opletene pozval, da se to čim prej sprejme. Časa ni veliko, na voljo smo za vprašanja in če ne bo časa za odgovore, za vse odgovore, potem bomo na nje odgovorili tudi pisno. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala za to predstavitev. To je bilo res zelo uh, obsežno in o tem bo treba predvsej tudi razmisliti. Upam, da nam bo uspelo stati čim več danes, ampak časa žal ni ogromno. Tako, zdaj pa gremo na razpravo. Gospod De Grandes, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Dovolite mi, da ne pripovem, da je naš, danes naš nacionalni praznik, ko bi raje bil doma v Španiji. Leta 1812 je bila sprejeta naša ustava in gre za ustavo, ki še danes omogoča precejšnje svoboščine vsem prebivalcem Španije. Veste, da je v tem dosjeju za mobilnost oziroma sveže za, za mobilnost precej elementov, ki bodo pomagali državljanom, ki bodo izboljšali socialne zadeve, delovne razmere, ki bodo zmanjšali količino izpustov, ki bodo znižali stroške v prometu in še številni drugi, drugi elementi so tu. podpiramo fleksibilnost pri tedenskih počitkih voznikov, kot je to predlagala komisija. Ampak mislim, da nas predlog komisije glede spanja v kabinah ne bo preveč vznemirjal. komisija je zapisala, da bi morali vozniki spati v namestitvenih objektih, ki imajo uh, ustrezne uh, sanitarne zmogljivosti. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da so včasih kakšni hoteli celo slabši kot pa kabine, to vrnjakov, ko je za spanje in prančevanje v njih? obstaja tudi direktiva, ki govori o tem, eh, kako urejati delovne pogoje voznikov, tovornjakov in pa mm, avtobusov. Ampak ne vem, ali se ta direktiva uporablja na ustrezen način. To me skrbi. Zanima me, kakšen je vaš pogled na delo manjših podjetij v tem sektorju in pa naprimer tistih, ki predvsem uporabljajo kombinirana vozila za prevoz blaga. Ali obstajajo kakšni alternativni predlogi za ta sektor? Vem, da nimamo veliko časa, zato bom kar zaključil. Gre predvsem za politične zadeve, ampak najti moramo ustrezen odziv. In zdi se mi zelo pomembno, da komisija oblikuje svežen za mobilnost, ki bo spodbujal konkurenčnost, ampak ne bo pomenil, da bodo. Eh, periferne države zaradi tega na slabšem. Ne sme se zgoditi, da bi države, ki so bliže centru Evrope, imeli zaradi tega koristi, tiste, ki pa so nekoliko bolj oddaljene, pa bi zaradi tega bile na slabšem. To je pomembno. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Nilsson. Najlepša hvala, gospod Nilsson. Tak so mi kje. Eh, ja, hvala. Najprej bi citiral gospoda Junckerja, predsednika komisije, ki je večkrat dejal, da v Evropski uniji ne bi smeli imeti socialnega dumpinga, da tu ne bi smelo prihajati do tega. To mora biti izhodišče tudi pri to vrstnih zadevah. Zato me tudi moti da ko govorimo o poslovnih modelih, govorimo tudi o tem, da bi podjetja lahko izbirala državo, kjer so pravila bolj ugodna in kjer bi lahko potem ustanovila svojo podružnico, naprimer kjer je države, kjer eh, je zakonodaja bolj ohlapna, zakonodaja, kjer so plače niže. To je socialni dumping in tem, proti temu se moramo boriti. Jaz sem se predvsej, zelo sem se predvsem posvetil delu, ki govori o slavnatih podjetjih. To je treba odpraviti. Glede kabotaže ne povem, da ni važno, da je to za dva, tri, sedem ali več dni. Pomembno je, da spremljamo pravila in da je sistem ustrezno izvajen. Ali lahko to zagotovimo? To moramo zagotoviti. podjetjem moramo eh, omogočiti izboljšanje pravil oziroma izboljšanje pogojev, v katerih delajo. Naprimer, glede digitalnih tahografov, sprašujem, ali je to sploh izvedljivo, ali je možno nadzirati to vrstne naprave. Če ja, potem eh, bi bilo bolje, eh, oziroma bi bilo dobro, če bi lahko to res postalo obvezno. Če želimo upoštevati Junkerjev poziv, da se znebimo socialnega dumpinga, dumpinga, potem moramo to uveljaviti. Povedati moram, da mi je zelo všeč interoperabilnost in vzdrževanje različnih oblik prevoza, ampak to so stvari, ki jih bo tako ali tako po moje uredil trg samo od sebe. Zato ne potrebujemo nekih kombiniranih direktiv. Ne bi smeli zdaj pripravljati pravil, ki bodo celo omogočala izogibanje določenim pravilom, naprimer pravilom glede kabotaže. Stvari je treba spremljati, to je najpomembnejše. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Well, uh, it's, uh, I think it's uh, not so many people here in the room to debate this package very deep. No, hvala za besedo, gospod predsednica. Gospod Žile na vrsti. V tej dvorani sicer ni ogromno kolegov, ampak vseeno mi se mi zdi pomembno, da o tem danes razpravljamo. Komisija je sicer dejala, da sta na svetu, v svetu dve skupini držav, ki zagovarjata vsaka svojo. Uh, stran, ko gre za socialni dumping. Mislim, da v parlamentu tega ne bo prišlo. Moj dolgoročni cilj je povezan s tem svežnjem za mobilnost na naslednji način. Če bo šlo za enotni trg, potem je že sama opredelitev kabotaže napačna. Če govorimo o enem trgu, je to ena stvar, ampak po mojem govorimo zdaj tu o 28 različnih trgih če želimo imeti en trg, potem pripravimo eno ureditev in tekmujmo. S to filozofijo mislim, da Evropa ne bo napredovala. Ne vemo, ali si želimo v svet pošiljati signal, da smo tako razdeljeni v Evropski uniji. tudi, ko gre za vračanje voznikov domov. Sploh ne vem, kaj je v tej opredelitvi, kaj je, kaj je dom, kaj je home. Ali je to, ali je to avto, ali je to nek kraj, kjer se voznik nahaja dlje časa, ali je to dansko njegova država. Ne vem, ali se lahko voznik kar tako odloči, da bo šel domov, narekovaj nekam, kjer eh, pač se nahaja dlje časa, hkrati pa od tiste države, oziroma nima eh, državljanstva tiste države ali pa potnega lista. Glede tega nikoli nisem dobil jasnega odgovora. To je vse, kar bi zaenkrat povedal pogovarjajmo se, sodelujmo in skušajmo najti najboljše možne kompromisne rešitve. Pa še zadnja zadeva. Tudi sam sem v odboru za zaposlovanje. Ampak odboru za poslovanje je glede na potitve delavcev menjena samo vodna izjava. Vodna izjava pa ni nekaj, kar, nekaj, kar bi bilo uh, zakonodajno zavezujoče. O svežnju mobilnosti bomo še kar nekaj časa govorili. In upam, da nam bo to uspelo končati do konca tega mandata, ampak trenutno ni nobene mm, gotovosti, da nam bo to uspelo. Čeprav obstaja eh, precejšen pritisk za to strani nekaterih predsednikov držav in vlad. Glede na potitve delavce imamo zaenkrat samo nekaj vodnih izjav, nič drugega. Hvala. Hvala, gospod Telička. Hvala, gospod predsednica, spoštovani kolegi. Vsi vemo, da gre tu verjetno za enega najpomembnejših zakonodajnih svežnjev in to je tudi politično gledano zelo občutljiva zadeva. Prav tako je tehnično zapletena, ima ogromno učinkov. Govorimo o trgu dela, govorimo o socialni zadevi, govorimo o notranjem trgu. In vsi tudi vemo, da imamo na te zadeve različne poglede, ne samo pri nas, tudi v svetu. v odboru ali v odborih, o tem še nismo začeli govoriti. Po drugi strani pa država članice že sprejemajo posamezne ukrepe na tem področju in morda bi eh, lahko kdo rekel, da gre tu samo za začasne zadeve. Ampak vseeno se s tem že nakazujejo končni rezultati naših pogajanj, se mi zdi. In preden grem v podrobnosti, bi podal samo en komentar. Upam, da bo komisija stopila v stik s tistimi državami članicami, ki so na tem področju že sprejeli enostranske zakonodajne ukrepe in da jih bo pozvala, da te ukrepe zaenkrat zamrznejo in s tem nekako izvaja pritisk na države članice. Zato, ker si želimo na koncu imeti kar se da kakovostno zakonodajo. Tako zdaj po podrobnosti. Ja, socialni dumping je tu, pa notranji trg, o tem govorimo. Ampak pod pojmom socialni dumping vsakdo razume kaj drugega. Včasih celo notranji trg razumemo na različne načine, da si ga tolmačimo tako. Kaj pa želimo doseči? Predvidljiv, do, dosleden, pošten zakonodajni okvir, bi rekel. In tu bo morala vsaka politična skupina popustiti, če želimo doseči kompromis. Če ne, nas bo čakal zelo dolg glasovalni seznam s številnimi predlogi sprememb in na koncu bo razdat nek uh, hibrid. Jasno je, da gre tu za precejšno stopno eh, protekcionizma, ampak priznajmo se tudi, da se lahko zgodi, da gre za časi za tovrnjak, ki je v lasti francoske ali nizemske družbe, uh, tablice pa ima od države vzhodne ali srednje Evropi in ti tovornjaki bodo uporabljeni v nekaterih državah članicah tedne in tedne, ne samo na vzhodu Evrope. In v tem primeru bo voznik moral pač prespati v kabini nekje na parkiriščih in um, to je dejstvo, to so ekstremi. Po drugi strani pa je tudi res, da bi lahko s tem zaradi teh predlogov izkrivili notranji trg in nekatere države morda to celo želijo. Oboje je zelo nevarno. Oboje bo imelo ogromne posledice ne samo za prometni sektor, ampak bo imelo tudi posledice za druge ekonomske parametre v državah članicah. Tudi na rast bo to imelo učinek. Zdi se mi, da je treba morda res spremeniti zakonodajo glede počitka voznikov. Ampak tu gre spet za številne nejasne opredelitve, številne nejasne določbe, ki jih tudi ni v oceni učinka. Naprimer, ob koncu prvega dela poti naj bi se voznik vrnil domov, tovornjak pa ne. Ampak Težava je v tovornjaku, ne v vozniku. Če bi jaz bil prevoznik, bi skušal voznika čim prej vrniti, vrniti domov, hkrati s tem predlogom. Morda bi ga dal na Flixbus ali kaj podobnega, da se čim prej vrne domov. Stvari je treba spremeniti. Ne vem, gospod predsednica, vem, da nimamo veliko časa, ampak dobro bilo, da od svežne za mobilnost govorimo temeljito ali pa ne moremo pač podati vsega, kar si želimo. Ampak bom podal še en komentar. Naprimer o kabotaži. Dobro, po eni strani lahko sicer številke tu zmanjšamo, ampak kaj pa dnevi, za katere to velja, pa še druge stvari. Dobro, svežen se mi zdi sicer dober, soliden, ampak precej problematičnih zadev je še v njem. Morda bi bilo pa dobro, če bi lahko pritisnili na obeh straneh in nekako skušali zagotoviti uravnotežen predlog tako za eh, zaposlene kot tudi za industrijo. Odločil sem se, da bom vložil kar nekaj predlogov sprememb in da bom tudi pritisnil na tiste, ki so pristojni za druge eh, dokumente. Ampak eh, pozivam k jasnosti in pa tudi k razumnosti. Hvala. Bo, tudi sama bom eh, spregovorila kot eh, soporočevalka. Končno bomo dobili svežen o mobilnosti, kjer. Eh, eh, Se govori tudi o socialnih problemih. Eh, o tem se govori in treba je najti rešitve za te težave. Mm, socialni eh, dumping je strup za Evropo in zato je treba res doseči napredek na socialnem področju. Cilj eh, ni ta, da se spravi v konkurenco med seboj posamezne delavce, ampak je treba zagotoviti, da bomo zaščitili vse evropske zaposlene, skupaj. To je cilj. To je prva stvar. Eh, pomembno je tudi, da nekaj naredimo proti slamnatim podjetjem. Vsi se strinjamo glede tega. Um, no, od letošnjega leta naprej se s tem bolj resno ukvarjamo in upam, da bomo na koncu uh, dosegli rezultat, če so določena podjetja v državah članicah ustanovila svoja slamnata podjetja, potem vedno nasrkajo zaposleni. Te zaposlene izkoriščajo eh, s slabimi delovnimi pogoji in nizkimi plačami. In to je to prvo vprašanje. Vprašanje nadzora je tukaj pomembno če pa se izvaja nadzor, potem so potrebne tudi sankcije. In eh, sama eh, na to temo nisem veliko slišala. Tudi tukaj v Belgiji se to dogaja, poznam podjetja, ki to počnejo in eh, zato so potrebne sankcije, torej, da se ta praksa konča. Potem pa še nekaj bi rada povedala o kabotaži. Operacije kabotaže so dovoljene največ trikrat eh, v eh, sedmih dneh eh, iz izvorne države v ciljno državo za kabotažo. In ne razumem, zakaj komisija želi to obdobje zmanjšati oziroma skrajšati na pet dni in zakaj tukaj ni ustreznih omejitev. Če v petih dneh vozniki naredijo veliko operacij, veliko prevozov, bi morali upoštevati tukaj predvsem delovne pogoje, ti pridejo v spredje. Poleg tega pa je pomembna tudi varnost na cesti. Če ima nek voznik veliko operacij, veliko prevozov, ki jih mora opraviti, eh, je zelo pomembno skrbeti tudi za njegovo varnost. Mm, zakaj se več ne pogovarjamo o tem oziroma o tej omejitvi? Potem imamo še eh, tahigrafe. Eh, to ničemu ne služi tako, kot je urejeno danes. Od 2020, eh, takrat, ko bo besedilo prišlo iz pogajanj, bi morali to imeti ali pa ne bomo nič dosegli. Prav tako vprašanje nadzora. tehnologijo je treba pri tem upoštevati in prej ali slej bo treba uh, upoštevati tudi te uh, tehnološke napredke. Zakaj ne bi imeli Evropske agencije, ki bi uh, izvajala nadzor z evropskimi inšpektori? Zakaj ne bi imeli takšnih inšpektorjev za delo, če jih imamo recimo za carino in podobno? Uh, Eh, no, mogoče ne bom govorila o agenciji, mogoče bi lahko imeli nek tak organ. S tem pa bom tudi zaključila, ker tudi jaz predolgo govorim. Zdaj dobi besedo Peter Lundgren, izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Moj kolega pred menoj je, je obravnavajo druge aspekte tega projekta, sam pa poznam prakso, namreč eh, že od leta 1994 sem delal kot, voznja, kot voznik tovornjaka, kot šofer. Zato dobro poznam trg. Leta 1995 smo se potem odločili pridružiti se Evropski uniji. In razočaran sem na tem, da Evropska unija ni okrepila konkurenčnosti. Ne, evropska pravila so prav uničila našo konkurenčnost. Namreč eh, tovornjaki iz cenejših držav, kjer se šoferje obravnava kot uh, sužnje, so preplavili naše države. Pri nas uh, pa spoštujemo pravila, šoferjem plačujemo prispevke, bolniško in tako naprej, namreč to je podlaga za pravilno delovanje. Znižali bi radi kabotažo na pet dni, to je novi predlog, ampak eh, zdi se mi, da včasih komisija ne zna prešteti do tri. Namreč stvari so bolj jasne, kot se zdijo. Ko je Evropska unija pripravila direktivo o kabotaži, je naredila veliko napako. Tam namreč ni pisalo nič o tem, da bi se moral tovornjak vrniti v izvorno državo po kabotaži. Če bi to zapisali v direktivo, potem danes ne bi imeli dela s tem, da bi popravili to veliko napako, ki je zrasla v pravo pošast. Sam ne polagam velikih upov v to novo direktivo, v novi svežen, ampak vseeno bi rad, da to deluje. Lokalna policija, davčni organi, nihče ne ve, kako bo nov predlog deloval. Veliko je še odprtih vprašanj in to bo trajalo dolgo časa, preden se nova pravila mogoče uveljavijo. Rešitve pa bi potrebovali sedaj. Trenutno direktivo bi morali izmučkati in vreči v koš samo to. Namreč eh, policija ne more nadzorovati pravil, ki so tam zapisane. Težko je tolmačiti, naprimer, kaj je najbolj primerno mesto, kam naj se vrne šofer. Mislim, da je tukaj veliko priložnosti za napačno tolmačenje, za zlorabe in tako naprej. Poleg tega ne vidim smisla v tej kombinirani direktivi. Direktiva o kabotaži namreč eh, ne deluje dobro, uničuje trg in odpr, odpira vrata novim eh, nenavadnim možnostim zlorabe. Ta predlog, ki govori o treh dnevih kabotaže, bo še poslabšal pogoje za vožnje na dolge razdalje. pri lokalnih vožnjah bo sedaj podobni način urejanja kot eh, pri vožnjah na daljše razdalje. Namreč en tovornjak bo lahko potem neomejeno vozil med mestmi in opravljal dodatna manjša dela. Veliko problemov je v tem predlogu in mislim, da ne vidite posledic ki se bodo zgodile. Potem pa še en teden počitka. No, mislim, da lahko samo sanjamo o tem, da bi tovrnjakari šli dejansko spati v hotel. Šofer tovrnjaka ne želi zapustiti svojega vozila, saj se počuti odgovoren za vozilo in za uh, tovor. Ne vem, koliko hotelov poznate, ki imajo parkirišča za tovornjakarje z 40-tonskim vozilom. Gre za nesmiselne predloge, ki bodo uh, uničili trg. Hvala. Prosim, če skušate omejiti svoje prispevke, ker sicer ne bomo imeli časa za drugi del. Prosim, če uh, se omejite na največ tri minute vsak. Gospod Van de Kamp, izvolite. Dankujem. Najlepša hvala, predsedujoči. Dve minuti imam časa, tri minute, odlično. To pa bo dovolj. Kakorkoli že, najlepša hvala za besedo. Jaz sem poročevalec, ko gre za čas počitka za šoferje. Prav zato mislim, da je tako pomembno, da smo danes do povdne začeli za to pomembno razpravo. Kar nekaj točk bi rad omenil glede tega vprašanja. Najprej, kar se tiče odnosov med posameznimi dosjeji, o katerih govorimo. Evropska komisija, svet in parlament morajo zagotoviti, da bomo imeli celosten pristop pri vseh teh vprašanjih, drugače bo nastala katastrofalna situacija. Prav zato morajo biti poročevalci različnih dosjejev v tesnem stiku, da bomo imeli usklajen pristop. Moje poročilo gre, govori predvsem o um, parkiriščih in o postajališčih za tovrnjakarje. Problem je namreč, da vozniki tovrnjakov pogosto nimajo mest, kjer bi lahko parkirali svoje vozilo in počivali. Predlog tukaj ni dovolj jasen. Ne vemo, ali bodo dane na voljo zmogljivosti, da bi se to uresničilo, kako bo to izvajano. Prav zato se pridružujem predsedujoči, namreč potrebujemo koherenten in usklajen pristop tudi na tem področju. Primerna plača in dobri delovni pogoji so nekaj, kar moramo uskladiti znotraj tega svežnja. Prav zato je ključnega pomena, da torej eh, se lotimo tega dela na pravi način. Tudi vprašanje tahografov je problematično. Ponovno se strinjam z predsedujočo, ki je prej povedala, da da če se osredotočamo na 2030, potem eh, je to preveč dolgoročno. Mislim, da moramo načrtovati največ eh, za naslednja leta, torej za naslednjih 3 do 5 let recimo. Razmisliti moramo, kako bo tudi s financiranjem. Sam načeloma podpiram to vprašanje, moram pa se seveda koordinirati za kolegi glede njihovih mnenj tudi manjša komercialna vozila bi morala imeti tahografe, po mojem mnenju. To ni problematično in pomaga pri vprašanjih konkurenčnosti. Predlog kabotaže pa je res preveč široko zastavljen v ELS, nas eh, ta širokost skrbi. Skrbi nas tudi čas počitka po teh eh, omejenih petih dnevih kabotaže. Poleg tega se mi zdi, da obstaja tudi problem pri vzdrževanju vozil in tega do sedaj zakonodaja še ne pokriva, pa bi morali to res izboljšati v našem novem predlogu. Hvala. Klaudija Montero. Hvala, gospa Klaudija Montero. Um, končali bomo zdaj z krogom poročevalcev. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek bi se zahvalila komisiji. Hvala, da ste prišli na današnji sestanek in nam pojasnili novosti v svežnju za mobilnost, ki je vsekakor zelo zapleten in kompleksen. Vključuje veliko pozitivnih aspektov, ampak zaradi svoje kompleksnosti moramo biti res pozorni na posamezne podrobnosti v njem. Današnja razprava je pomembna, zato da lahko bolje opredelimo te podrobnosti. Govora je o notranjem trgu, trenutna razprava o socialnih zadevah je vsekakor pomembna, ampak eh, ne smemo pozabiti tudi na cestninjenje. Predlog bi moral pojasniti vprašanja, ki so še nejasna in kjer obstajajo dvomi zaradi česar so nekatere države članice pripravile enostranske ukrepe, ki seveda spodkopavajo naš skupni cilj, to, da bi imeli dobro delujoč notni trg. Želimo si tudi primernega nadzora, nadzora strani pristojnih organov. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo jasna pravila, ki jih je lahko izvajati. Na tak način bomo zaščitili socialni aspekt predloga. Ne želimo si prekomernih upravnih ali finančnih bremen, še posebej ne za MSP-je. To je jasno. MSP-ji upravljajo tukaj večino uh, prevoza dobrin. Potrebujemo praktične rešitve, ki eh, bodo tudi izvedljive in ne bodo preveč eh, stroškovno naporne. Jaz sem poročevalka na enem izmed področji pri tem svežnju in zato bi izpostavila naslednje stvari. Najprej čas uporabe nekega vozila v določeni državi. Govorimo o štirih mesecih in zanima me, kako bi to objasnili. Ali ste v oceni učinka razpravljali o teh štirih mesecih in jih pojasnili? Potem nadzor strani pristojnih organov. Inšpekcija se obnaša različno v različnih državah, ima različna pravila in zato bo tukaj prihajalo do problemov, potem pa še najeta vozila in nadzor tukaj. Komisija tukaj nima nobenih predlogov. Obstaja 28 različnih pravil glede eh, tega vprašanja. No in če zaključim, V nekaterih državah, naprimer v Sloveniji in na Slovaškem, obstaja popolna liberalizacija in zato me zanima, kako boste to uredili. Torej, ta vprašanja me še zanimajo. Gospa Lukačevska, za tri minute. Hvala lepa, predsedujoči. Nima smisla, da bi pri tem dosjeju prehitevali. Namreč, eh, Nujno je, da si vzamemo čas za to, da izbrišemo vse možnosti za zlorabo. Besedilo mora podpirati spremembe, ki si jih eh, naši državljani želijo, tako da bodo potem tudi zadovoljni za našim delom. Prav zato imam nekaj vprašanj. Komisijo bi vprašala nekaj glede napotenih delavcev. Najprej smo rekli, da bo šlo tukaj za lik specialis na eh, področju prevoza, sedaj pa sem slišala, da bo ta del o eh, zaposlovanju nekako prevzel eh, področje napotenih delavcev. Torej, zanima me, ali bo odbor za transport obravnaval celotni predlog ali se vam zdi v redu, da bo. Eh, odbor Impel prevzel področje kabotaže in napotenih delavcev. Slišali smo, da bi 15 delav, eh, držav članic bilo zadovoljnih z predlogom, 13 držav članic pa ni zadovoljnih, saj bi to prineslo negativne učinke. Kabotaža predstavlja manjši ostotek vseh prevoznih operacij. Mi smo si želeli, da tovornjaki ne bi vozili prazni, saj to eh, obremenjuje okolje in zato ta ukrep. Zanima me torej, kako je z eh, komisijo. Ali vas zanima okolje, ali je, eh, boste proti praznim tovornjakom, ali pa želite ustreči eni skupini držav, kljub temu, da boste razjezili druge. No, potem pa še dumping. Dumping po pomeni po slovarju, da se neko storitev ali blago ponuja po nižji ceni, kot je eh, tržna cena. Ampak sama še nisem videla katerega koli podjetja, še najmanj prevoznega, ki bi svoje storitve ponujalo pod ceno. Govorimo torej o konkurenčnosti. Razumem, da se nekateri ne želite strinjati s tem da ne želite sprejeti te resnice, ampak sprejeti morate, da so države članice v Evropski uniji različno razvite, da so cene v različnih državah različne in tako tudi plače. Torej, razumem vaše pomisleke, ampak ne zlorabljajte izraza dumping. Izabela Delmon. Hvala, da ste spoštovali čas za govor. Zdaj besedo dobi gospa Izabela Delmonte, eh, ampak eh, naj povem še to da bomo pri drugem delu sprejeli samo prispevke poročevalcev in poročevalcev v senci. E, že sedem minut zamujamo, pa še veliko vas želi spregovoriti, tako da bomo naslednjo razpravo omejili. Gospa Del Monte, gospod Van Mitterburg in gospod Deli e, bodo še spregovorili, e, potem bomo začeli z naslednjo razpravo tudi komisija bo dobila besedo. No, Govorili bodo poročevalci. Eh, glas poročevalca v drugi razpravi je enako vreden kot pri prvi razpravi. Tako da v drugi razpravi bodo spregovorili samo poročevalci. Gospod Del Monte. Kolega Vivan Denkap. Hvala lepa, predsedujoči strinjam se z gospodom Van de Kampo, da potrebujemo neke dogovore tukaj. Namreč ne smemo dokončati našega mandata, ne da bi sprejeli svežen o mobilnosti. To bi bila katastrofa. Če torej začnem, kar se tiče časa vožnje in časa počitka, mislim, da je to pomembno vprašanje. Prevoz potnikov je seveda eh, drugačen od prevoza blaga, ko gre za to vprašanje in tam moramo biti bolj fleksibilni. Nekateri turisti namreč eh, želijo več postankov in zato eh, moramo omogočiti več počitkov in postankov. Tukaj ne smemo biti preveč strogi in moramo to ločeno obravnavati. Torej, ločeno od uredbe 561. V besedilu je govora o domicilu, to so že omenjali kolegi, ampak mislim, da potrebujemo bolj jasno opredelitev tega. Namreč eh, v italijanski zakonodaji imamo drugačno opredelitev domicila in rezidenstva, torej prebivališča. Nekako imamo stalno in eh, začasno prebivališče v bistvu. In prav zato moramo narediti to razliko, tako da bo opredelitev zelo jasna potem pa čas počitka. Zanima me, ali je komisija pripravila kakšno študijo o tem vprašanju, ali ste si ogledali, koliko primernih postojališč obstaja za voznike tovrnjakov, ali so tam eh, vse zmogljivosti, ki so za to potrebne. Namreč eh, skrbijo me posledice glede tega, kakšni stroški bodo nastali, če bodo šoferji morali najti postajališča za primernimi zmogljivostmi v bližini avtoceste. Torej, preden eh, sprejemamo takšna pravila, moramo zagotoviti, da takšna postajališča sploh obstajajo. Potem pa še eh, različne težave, do katerih pride pri čezmejnih prevozih. Strinjam se z kolegi, ki so omenjali to, da obstajajo tukaj še vrzeli ni dovoljšnega nadzora in zato moramo biti previdni, ko gre za čezmejna gibanja. Potem pa še tahografi. Težko bomo to pripravljali za daljno prihodnost. To moramo urejati sedaj za ne, takojšnjo bližno prihodnost. Zagotoviti pa moramo tudi nadzor in kontrolo, drugače ne bo šlo. Hvala. Gospod Deli dobi besedo. Dve minuti imate, izvolite. Actually, uh... Najlepša hvala. Kot zakonodajalci moramo obravnavati določena vprašanja in uh, ne pripravljati zakonodaje, ki je sama sebi v namen. Kaj je najpomembnejše pri prevozu? Odgovoriti moramo na vprašanje enakih pogojev za vse akterje v vseh državah članicah na enak način. Pripraviti moramo jasna pravila, ki bodo zmanjšala birokracijo, še posebej za majhna podjetja in MSP-je. Poleg tega pa potrebujemo tudi pravila, ki ne bodo omogočala um, pravnih um, mahinacij in zlorab torej pravila, ki jih bo preprosto izvajati. Sem poročevalec v senci za ELS, ko gre za del svežnja, ki govori o tem lek specialisu. In povedati moram, da sem v resnih dvomih, da bo ta predlog komisije, ki bo eh, mednarodni prevoz podvrgal pravilom za napotene delavce, da bo ta predlog lahko izpolnil vse te kriterije, ki sem jih naštel prej. Kot je kolega povedal že prej, je sedaj vodilni odbor, odbor za zaposlovanje Empel, ki obravnava direktivo o napotenih delavcih. In v njihovem poročilu se prevoz omenja samo v eni izmed uvodnih izjav, to je uvodna izjava deset. ne glede na to, ali so, oziroma da uvodne izjave niso ravno eh, pravilo v zakonodaji, se sprašujem o tem, kako se obravnava prevoz znotraj eh, mednarodnega okvirja napotenih delavcev. Zastavlja se torej veliko vprašanj, mislim, da imamo kar nekaj pomislekov glede tega, kako doseči dogovor. Po mojem mnenju potrebujemo bolj fleksibilno ureditev. Hvala. Hvala, gospod Van Miltenburg. Hvala lepa, bom čim krajši, namreč eh, tudi drugi imajo pravico, da spregovorijo. Gre za pomemben svežen o mobilnosti, najprej glede postopka. Mislim, da potrebujemo več časa za razpravo. Potrebujemo pravo razmerje med notranjim trgom na eni strani in zaščito za šoferje na drugi strani. Ko je govora o času vožnje in času počitka, moramo eh, pojasniti člena 8 in 8 bis. Vprašanje je, kaj točno je dom. Tukaj potrebujemo pametno opredelitev, ki bo zakonodavno veljavna. Strinjam se s kolegom Teličko, eh, želimo si varnih parkirišč, ki bodo na voljo za voznike tovrnjakov. Trenutno namreč obstaja veliko problemov zaradi tega, ker šoferji tovrnjakov parkirajo pač vse posod, kjer najdejo mesto. To je problem predvsem pri eh, menih regijah. Pet dni neumene vožnje zaradi kabotaže je preveč. Tri dni bi bil smiseln kompromis. Namreč upoštevati moramo tudi vprašanje okolja. Ne želimo si praznih tovornjakov, ki bi se vozili po Evropi. Želimo odpreti eh, naš notranji trg in podpreti liberalizacijo prevoznega sektorja. Govorimo o delovnih mestih, morda ne o delovnih mestih v Franciji in na nizozemskem, ampak delovnih mestih v Bolgariji in Romuniji. In mi moramo poskrbeti tudi za državljane Evropske unije, ki živijo tam. Torej, ne smemo se ločevati na te in one, združevati moramo in uh, graditi mostove. Mislim, da je pametno, da, oziroma da je nespremljivo, da bi direktiva o napotenih delavcih veljala tudi v mednarodnem prevozu. Zame to res eh, ne bo šlo in strinjam se z gospodom Van de Kampom, v 21. stoletju potrebujemo digitalni pristop, pametne tehografe in to potrebujemo sedaj. Se pa ne strinjam, vem, da bi potrebovali tudi tahografe za majhna tovorna vozila. To bi povzročilo preveč težav majhnim uh, dostavljalcem paketov, ki bi potem imeli veliko preveč težav. Hvala. Hvala, gospod Kramer. Najlepša hvala. Najprej naj povem, da se ne strinjam s tem, da bi na, na sredi razprave spremenili pravila. Nekateri so imeli pet minut časa, da so spregovorili, potem pa bomo sedaj sredi razprave drugim ne omogočili besede. Ne, na začetku je treba določiti pravila. Sedaj pa moj komentar. Govore o konkurenčnosti, ampak ta mora biti eh, pravična. cena in eh, plača sta pomembni ne samo za podjetje, ampak tudi za države. Torej, tisti, ki eh, so pošteni in plačujejo davke, ne smejo biti tisti, ki so edini neumni, ki to dejansko počnejo, drugi pa zlorabljajo stvari. Pametne tahografe potrebujemo sedaj, ne pa 2030. To tehnično že obstaja, o tem eh, govorimo že dolgo tudi pri lahkih tovornih vozilih to ne bo eh, visok strošek in onemogočalo bo zlorabe. Švica to že počne, Švica ima eh, takšne, takšen način cestninjena že, daleč, že več let in zato se to, ta tovorni promet ne prelaga iz velikih tovornjakov v manjša kombinirana vozila pet dni kabotaže, to je preveč. No, naprimer v Nemčiji eh, vožnja tovrnjakov ob koncu tedna ni dovoljena, ampak potem tovrnjak vozi pet dni, pa potem spet pet dni, pa potem spet dni. Romunski šofer je povedal, da je osem mesecev vozil po Franciji, Nemčiji in Nizozemski vedno znova pet dni, plačevali pa so ga 230 evrov, minimalna plača eh, na, v Romuniji. To ni sprejemljivo, to je suženstvo. Takšni pametni tahografi obstajajo in to je mogoče ugraditi. Torej ne smemo dovoliti, da bodo tisti, ki, so, eh, ki delajo po pravilih, potem edini, ki izpadejo neumni. Govorili ste o podjetju, ki eh, je, ki, ima sedež, ki je nemško podjetje, potem pa ima sedež v Romuniji in vseeno plačuje dobre plače svojim šoferjem. Ampak kako to deluje? podjetnik izplačuje dnevnice na mesto plače in potem seveda ne plačuje davkov državi. Tega si ne želimo, ker je to opeharjenje države in socialni dumping. Hvala, gospod Tarpadil. Vas bomo zdaj naprej še dintom. Še okrat, kaj ste koreka, toci, koleži. Hvala. Tudi sama mislim, da bi vsi kolegi tu v parlamentu morali imeti možnost, da se izrazijo o tako pomembnem vprašanju. Ta svežen eh, za mobilnost je bil potreben in je bil predlagan tukaj v parlamentu zato, da se zagotovi bolj eh, pravičen prevoz. Ampak eh, bojim se, da bomo s temi predlogi prišli do fragmentacije prevoznega sektorja. Ni dovolj, da komisija Eh, pravi, da imamo v svetu dva bloka držav z različnimi stališči. Stvari se bodo odvijale tudi tukaj v parlamentu. In ne moramo sprejeti ukrepov, ki bi bili korisni samo za določene države, po drugi strani pa diskriminatorni do drugih. Zato je pomembno o tem govoriti. Moramo sprejeti določene ukrepe v korist državljanov in delavcev, treba je spodbujati uh, socialno pravičnost. Uh, Ne moremo pa sprejeti ukrepov, ki bodo z trga uh, izločile tista podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta. S tem bi povečali brezposelnost eh, v državah vzhodne in srednje Evrope. Kolega Kramer je govoril o situaciji nekega romunskega voznika, ki 8 mesecev potuje po Evropi um, brez tega, da bi bile zagotovljene njegove pravice in pravica do počitka. Ampak zanima me, ali ta zaposleni dela za romunsko družbo ali za neko zahodno družbo, ki zlorablja zakonodajo. To bi morali rešiti z novo zakonodajo, ki jo sprejemamo. Mislim, da je to eh, tisto izhodišče eh, za našo razpravo. No, eh, sem tudi poročevalka v senci za tarife pri težkih vozilih. Bom kar zdaj povedala nekaj o tem, da ne bom potem v drugi razpravi eh, spet govorila. No, če se ne strinjate, pa bom svoje vprašanje glede tarif postavila kasneje. In eh, spoštovala sem tudi čas za govor. Hvala. Eh, tudi kolegi iz odbora Envi so prišli. Eh, Gospod Labajova nas je obiskala iz odbora in vi, eh, izvolite besedo. Nisem, nisem dobro izgovorila vašega imena. Dlabajova mi je ime. Yes, I, I... Najlepša hvala, predsedujoča. Ja, želela sem se javiti ob koncu, namreč sem eh, ena izmed pročevalk v senci glede direktive za napotitev delavcev. V odboru Impel sem poročevalka za socialni del tega svežnja o mobilnosti in zato se bomo verjetno pogosto videvali o tem vprašanju razmišljam že od začetka, že preden je komisija pred letom in pol predlagala revizijo te direktive. Tako da lahko o tem govorim pet ur, če je potrebno, ampak seveda tega ne bom storila sedaj. Če želi kdo izvedeti več, pa me lahko vprašate. Kot so povedali že nekateri kolegi, mislim, da potrebujemo pravilno ravnovesje, ravnovesje med prostim gibanjem storitev in med zaščito delavcev oziroma zaposlenih. Kot ena izmed poročevalk v senci se ukvarjam z tem v eh, našem odboru eh, z Empl, ampak mi dajemo glavni, pomisl, glavni povdarek zaščiti delavcev, ne pa toliko svobodi um, gibanja storitev tukaj. Takšno je mnenje poročevalcev in um, in poročevalce v senci. Res je, da se prevoz omenja samo v eni vrstici, ampak od začetka sem se borila za to, da bi bil transport bolj jasno omenjen v samih členih. Žal pa poročevalci v senci tega niso dovolili, zato je to samo v vodni izjavi. Imam velike pomisleke glede časom, ki bo potekal med eh, izvajanjem direktive o napotitvi delavcev in potem sprejetjem svežnja o mobilnosti. To bo namreč zelo nejasno in težko bo ugotavljati, katera pravila sedaj veljajo. Glasovanje poteka v ponedeljek, če se lahko. Eh, Če lahko stopite v stik z poročevalci v senci, ki jih eh, poznate, prosim, to storite. Namreč eh, nisem zadovoljna s končnim kompromisom, kjer je glavni povdarek na svobodi gibanja uh, storitev. Samo še nekaj, potem pa bom zaključila. Poznam vse podrobnosti direktive o napotitvi delavcev in zato me zelo skrbi komunikacija pri tem vprašanju. Tudi v tem odboru lahko to vidite. Pri odboru za zaposlovanje je to včasih še hujše. Namreč naša mnenja so zelo razdeljena to nas deli, pogosto se uporablja predsotke in besede, ki jih ne bi smeli uporabljati v taki razpravi. Težko je najti ravnovesje tukaj in biti moramo zelo previdni. Nekdo je govoril o zlorabah v, na češkem, potem pa sem ugotovila, da gre za flamca, ki je ustanovil podjetje na češkem. Torej, previdni moramo biti, ko kažemo s prstom. Odbor Tran ima tukaj pomembno odgovornost, namreč eh, odbor Empel je to odgovornost nekako prenesel na vas, zato ker smo mi prevoz omenjali samo v vodni izjavi. Kakorkoli že, v tem trenutku eh, vam lahko nekako rečemo, da glede naš plačo tovrnjakarjev bomo gotovili, kakšna je naša Evropa. Eh, gospa uh, Werner, lahko spregovorite o ključnih dveh ali treh vprašanjih. Eh, kolege bi rada spomnila, da eh, bo potrebna še poglobljena razprava o vseh teh vprašanjih, ampak eh, smo že zelo pod pritiskom časovno danes, čeprav smo predstavili glasovanje. Gospa Werner, vi boste zdaj podali nekaj ključnih idej, izvolite. Najlepša hvala. Ja, zelo težko bo na vse to odgovoriti v minuti ali dveh, ampak vseeno bi se najprej zahvalila in povedala, da se komisija strinja s komentarji številnih poslancev, da je to zadeva, na katero moramo gledati v eh, skupnem kontekstu. To je, tu je več razsežnosti, socialna, okoljska, prometna zaposlovalna in um, tudi eh, samo izvajanje vsega tega je zelo pomembno. Delati moramo skupaj in pripraviti pravila, ki se bodo uporabljala, ki ne bodo predmet izogibanja. Dovolite pa mi, da morda pojasnim nekaj glede napotitve delavcev. Po našem razumevanju še vedno velja splošna direktiva o tem iz leta 1996. In zdaj na tem mestu predlagamo specifično zakonodajo za transportni sektor, s, kateri, s katero želimo olajšati izvajanje te stare direktive in tu uporabljati samo merila, kot so minimalna plača od tretjega dne naprej za mednarodni promet. Ampak da to za kabotažo velja takoj. Mislim, da je v tem razlika med staro direktivo in to novo predlagano ne glede na to, kako bi vi zasnovali kabotažo. Potem izvajanje. To je izpostavila tudi predsed, predsednica odbora. Predvsem mora tahograf igrati tu pomembno ulogo in prej, kot bomo začeli upravljati pametne tahografe, bolje bo. Trenutno izvajamo študijo z tega področja, rezultati te pa bodo na voljo v začetku prihodnega leta mislim, da februarja. To bo zelo pomembno tudi za samo razpravo glede tehnoloških rešitev, ki bi olajšale izvajanje te direktive. Predlagamo pa tudi več sodelovanja med posameznimi pristojnimi organi z držav članic. Pravila, ki jih predlagamo, naj bi bila bolj preprosta za uporabo. Predlagamo tudi ustrezen nadzor v sankcije oziroma kazni ne bomo posegali, ker je to v pristojnostnih držav članic. Ampak vseeno si želimo nekako spodbuditi ohranjanje uh, dobrega imena, ugleda posameznega podjetja. Želimo si, da bi tudi ugled pomenil nekaj, da bi to uh, bil že en od vzvodov, ne samo denarne kazni. Pokomentirala bi tudi določbe glede pogojev za počitek. Ko smo želeli posod, eh, torej, poenostaviti kabotažo, smo s tem želeli ne eh, zagotoviti minimalnega števila eh, ali minimalnega obsega kabotaže, ampak minimalno število dni, v katerih bi pri kabotaži še vedno veljala pravila glede počitka, obveznega počitka. In glede ustreznih pogojev počitka bo treba stvari še dodelati. O tem se še pogovarjamo. Potem pa je tu še ustrezno in varno parkiranje tovornjakov na počivoliščih. Želimo si pripraviti študijo, s katero bi ugotovili, kakšno stane na terenu in hkrati tudi zagotoviti ustrezno število mest, kjer lahko vozniki te tovornjake parkirajo če se bodo pojavile kakšne bele lise na zemljevidu, jih želimo odpraviti. Spraševali ste me tudi po pojmu home, dom in kako to pojasniti. Pravno gledano sicer to ne bo preprosto, ampak želimo ustvariti izbiro, eh, ki bi voznikom omogočala, da izberejo lokacijo, za katero menijo, da je lahko tudi njihov dom, kjer v bistvu počivajo in eh, se spočijajo glede na to, da ni veliko časa, bom tu kar končala, ampak eh, slišala sem še predvsem vprašanj glede kombiniranih vozil, lahkih gospodarskih vozil, kombiniranih oblik prometa, ampak o vsem tem morda nekaj več pozneje, ko bo tudi komisija pripravila predlog. Glede na etih vozil in pa omejitve na štiri mesece, to je omejeno na sezonske viške. Štiri mesece obrazložujemo v oceni učinka, to pa je povezano z trajanjem posameznih viškov oziroma sezone, kjer je dela več. Ja, pripravljeni smo na delo, to je vse, hvala. Merci beaucoup, on va passer à... Hvala. Zdaj pa druga razprava, kjer bomo obravnali predvsem vprašanje tarif. Cestninjenje je ta druga tema, gospa Werner, vi najprej dobite besedo, izvolite. So road transport has by far the largest market. Cestni promet predstavlja največji delež prometa, primerjal z ladijskim, železniškim in pa letalskim. In tu je še vedno precej odprtih vprašanj. Naprimer, emisije, ki nastajajo zaradi cestnega prometa in pa potreba po tem, da tudi cestni promet pripomore k doseganju ciljev sporazuma iz Pariza in to si želimo doseči z ustreznimi pravili in tudi z zakonodajo z področja cestninjenja. Želimo si uveljaviti pravilo onesnaževalec plača. To je izhodišče komisije. Zato smo tudi predlagali spremembo dveh zakonodajnih aktov. Prvič direktive o evrskih vinetah, s katero bi dosegli večjo doslednost na področju cestninjenja, potem pa drugič direktivo o EETS, o elektronskem uh, sistemu cestninjenja na evropski ravni, s katerim bi poenostavili sistem cestninjenja, pa tudi uh, naredili sistem bolj cenovno ugoden za uporabnike. Torej, nepregledni glavni elementi direktive o evropskih vinjetah oziroma eurovinjetah. Predlagamo, da se razširi področje uporabe te direktive, s katero bi potem zajeli vsa vozila. To pomeni, da potem to ne bi veljalo samo za težke tovornjake, ampak tudi za no, kombinirana vozila, za avtobuse in tudi za osebna vozila, kajti vsa ta pripomore k zastojem, k onesnaževanju in sicer na enak način kot pa težki tovornjaki. Želimo se odmakniti od klasičnega sistema pašalnega plačevanja vinjet oziroma cestine prek vinjet in eh, skozi časovno obdobje, prehodno časovno obdobje, uveljaviti sistem plačevanja cestine glede na prevoženo razdaljo. Zato obstaja dovolj dobrih argumentov. Želimo si tudi, da bi porestavili pravila glede eh, plačevanja cestnin in da bi te zdaj bolj odražale potročene emisije in pa hrup. Želimo si tudi, da bi eh, cestnina odražala dejansko količino izpustov tako komercialnih kot zasebnih vozil. Želimo si tudi, da bi imeli možnost eh, zaračunavati stroške zaradi zastojev. Hkrati pa tudi želimo za eh, cestnine, ki bi jih pobirali na območju izgočenega prometa, imeli namensko dodeljena sredstva. Že vemo tudi, da bi lahko bili na slednjem področju bolj ambiciozni, ampak želimo tudi ostati kar se da um, realni. Glede elektronskega cestninjanja pa opažamo dva problema. Najprej stroški zaradi manjkajoče oziroma pomankljive evropske interoperabilnosti na tem področju. Tu govorimo tudi o povezovanju železniškim prometom, ampak to je ena od večjih ovir za evropsko prometno industrijo oziroma evropski prometni sektor. Leta 2013 je Evropski parlament komisijo že pozval, da, del, da ukrepa na tem področju in to s tem predlogom zdaj počnemo. Druga zelo pereča zadeva pa je pomankanje instrumentov za to, da bi um, prisilili tuje državljane, ki področajo cestne prekrške v drugih državah članicah, da jih tudi poravnajo. To so torej dva pravna akta. Direktiva o interoperabilnosti najprej, pri kateri komisija predlaga spremembo načina obveščanja uh, držav članic o um, storilcih eh, cestno-prometnih prekrškov. Drugi element pa je revizija sklepa, ki opredeljuje Evropski sistem cestninjenja EETS, kjer se predvsem eh, osredotočamo eh, na elemente, ki bi odstranili ovire na notrnem trgu za to, da bi Evropski sistem elektronskega cestninjenja dejansko zaživel. Porestavljeno povedano, želimo si, da bi lahko imeli v Evropski uniji eno škatlico, ki bi delovala v vseh državah članicah in s katero bi lahko posod na enak način plačevali cestnine. Želimo si, da bi bila ta direktiva sprejeta še pred tem, da spremenimo sklep. Potem, oziroma zato obstaja ogromno potreba in verjete, da ste tudi vi dobili. Eh, informacije o tem, da sodni postopek zoper predlagan nemški sistem cestninjanja z vineto že poteka. Če bi šli po predlagani poti, bi našli evropsko rešitev, ki bi preprečila raz, razdrobitev evropskih trgov oziroma evropskega trga in pomagala tudi vsem evropskim podjetjem. Če bo pa bomo ustvarili sistem EETS, kjer bo upravljena evropska rešitev, bo to tudi pomenilo eh, velik napredek za Evropo in njeno tehnologijo. Hvala. Zelo zahtevno bom pri tem, da se držite časa za govor. Imeli bomo še druge razprave in pa tudi javno predstavitev. Naša dva poročevalca bosta dobila po dve minuti oziroma tri poročevalca in eh, dve minuti poročevalci v senci la présidente donc euh, je vais parler pour la révision govorila bom o reviziji direktive o eurovinjeti eh, veliko izzivov je pred nami eh, treba je preprečiti eh, izkoriščanje oziroma izkrivljanje konkurence med posameznimi podjetji potem odpraviti diskriminacijo do uporabnikov cest potem treba je doseči cilje iz bele knjige zato da se bo um, upoštevalo načelo onesnaževalec plača in uporabnik plača. Zaenkrat se to dogaja samo v 25 odstotkih. E, to ni dovolj, potem je treba pospešiti tudi prenos k čisti mobilnosti, boriti se je treba proti slabšanju cestne mreže v Evropi in uh, izboljšati cestno infrastrukturo. Uh, Mislim, da predlogi grejo v pravo smer. Poveča se tudi obseg uporabe tudi na težka vozila, prav tako komercialna vozila. Potem se cestnini na podlagi prevožene razdalje, to je tudi dobro. Tudi glede izpustov emisij bi morali torej, zaračunavati za te emisije. Treba je bolj upoštevati dejansko uporabo infrastrukture in s tem bomo prispevali tudi k čistejšim vozilom. Tukaj imamo dve eh, osi, eh, ki bi jih lahko še izboljšali in sicer zunani stroški. Komisija eh, ni bila dovolj jasna, preveč je še odprtih vprašanj in zato predlagam to, da se negativne eksternalije oziroma zunani stroški internalizirajo. Zunani stroški se zaenkrat zaračunavajo, ampak ne na eh, pravičen oziroma primeren način. Potem mm, treba je eh, stroške zaračunavati na podlagi prevožene razdalje, zato eh, da se bodo ti stroški potem uporabljali za izboljšanje cestne infrastrukture in za vzdrževanje te infrastrukture pogosto je cestna infrastruktura dotrajana, eh, to lahko postane tudi eh, nevarno in eh, s tem bi lahko prispevali k reševanju tega problema. Poleg tega moramo več narediti tudi za čistejša vozila. Vprašanje za komisijo pa je naslednje. Kako ocenjujete trenutne cestninske sisteme in pa prenos na druge mreže, kjer ni Eh, cestnin oziroma ni zračunavanja stroškov, ali je treba uh, sprejeti posebne ukrepe, da se bo to um, upoštevalo in popravilo. Potem, uh, naprimer, regionalni organi, ali imajo ti tudi besedo, ne samo nacionalni organi, pa še zadnja, zadnje vprašanje. Zakaj uh, mislite, da so zunani stroški uh, Eh, tukaj najbolj primerni in zakaj ne razmislite, da bi eh, morali take stroške zaračunavati tudi tam, kjer se ne zaračunavajo. Hvala. Gospod Salini, izvolite. Najlepša hvala. glede sistema EETS ne povem, da se tu ukvarjamo z dvema zadevama. Z direktivo o tem iz leta 2004, ki jo je treba revizirati in pa tudi z eh, zakonarnim aktom iz leta 2009, ki ga je treba prav tako revidirati. To, kar je povedala predstavnica komisije, je eh, razumljivo in tudi zelo podrobno s tem ni težava. Ampak od leta 2004 se te direktive ni ustrezno posodabljalo in prilagajalo, kar pomeni, da tudi nimamo na voljo storitve oziroma podlage, ki bi omogočala interoperabilnost in zahtevane storitve. na voljo potrebujemo, oziroma moramo imeti tehnologijo, s katero bi lahko izvajali predlagan sistem. Mislim, da to sicer že obstaja, ampak ne vem, zakaj se v praksi sistem Evropske elektronske cestnine še ni uveljavil. Come direttiva, questo è giusto precisarlo, eh, le tecnologie possibili. Let, eh, direttiva iz leta 2004 je že zastarela in tudi uh, seznam tehničnih rešitev iz te direktive je s tem postal brezpredmeten. Vseeno pa moramo zastaviti ustrezen nabor standardov, ki jih je treba pri tem upoštevati in najti ustrezne rešitve za to. Revizija omenjene direktive je torej pozitiven element, ker po eni strani s tem dejansko skuša komisija zagotoviti interoperabilnost po drugi strani pa bi lahko s tem tudi na ustrezen način pobirali cestnine. Obstaja precejšnje število plačil, ki se, plačil, torej precejšnje število plačil, ki se ne pobira na ustrezen način, še posebej, ko gre za čezmejni kontekst. Mislim, da bomo morali tu tako na strani parlamenta, kot tudi komisije opraviti kar precej dela. Predvsem bo treba revidirati seznam tehnologij, tehnoloških rešitev, ki bi jih lahko pri tem uporabili. To je zdaj predstavljeno v prilogo, ki jo bi lahko komisija tudi spremenila z uporabo delegiranih aktov. Me pa skrbi, da bi lahko zaradi te, tega pristopa mnenje Evropskega parlamenta postalo brezpredmetno. priloga je sestavni del zakonodaje in mislim, da gre za nekaj, kar zahteva pravno rešitev. Najti moramo ustrezen odgovor, ampak načeloma smo zadovoljni s predlogom komisije. Hvala. Gospod Riki, dve minuti, izvolite. Um, moram izraziti obžalovanje eh, zaradi tega, ker so si prej eni vzeli preveč časa, zdaj pa moramo omejiti tole razpravo, ki je ravno tako pomembna. Mislim, da bi se morali ljudje tega zavedati. No, vsi se strinjamo glede splošnega cilja tega zakonodajnega predloga, torej sodelovanje uporabnikov pri omrežju mora biti eh, aktivno oziroma mora se upoštevati vse uporabnike. Eh, ne moremo ne upoštevati slabšanja infrastrukture in nič storiti za to. Potem finančni vzvodi eh, morajo prihajati iz transporta, ehm, kajti mm, tukaj so vključeni tudi ehm, davki za okolje, za izpuste in tako naprej in vse to gre potem v splošni eh, proračun. Mislim, da bi morali to vprašanje bolje urediti. Potem Eh, zdi se mi dobro, da bi zdaj eh, dajali pristojbine za prevoženo razdaljo. Mm, to je logično. Eh, če enkrat prečkate državo, zato da greste v drugo državo, potem situacija ne more biti ista kot pri ljudeh, ki vsak dan vozijo po tisti državi. Mislim, da bi morali tudi zagotoviti finančna nadomestila gospa Vodalom eh, je to omenjala, to bi moralo biti vse natančneje opredeljeno. Eh, besedilo komisije pa tega ne eh, zagotavlja. Potem prehod na različna vozila, ne samo cestna vozila, tudi čista vozila, to bi tudi morali bolj spodbujati. Več kot dve tretjini imamo zunanjih stroškov. Tukaj se torej um, nalaga stroške in pristojbine samo poklicnim voznikom. Potem imamo tudi koncesije, ki že obstajajo in to vprašanje bo enako težko eh, reševati kot eh, vprašanje eh, cestnin. Mislim, da se glede predloga komisije tukaj v odboru kar strinjamo. Hvala, gospa Senalova.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 Na tak način bi tudi odpravili ovire in izboljšali zbiranje cestnin. Podpiram poročevalca Salinija in njegovo mnenje, ki ga je podal o delegiranem pravnem aktu. Predvsem, kar se tiče spremembe seznama tehnologije, ki ga najdemo v prilogi direktive. Zanima pa me naslednje. Na podlagi česa bo komisija odločala o tem, katera tehnologija je aktualna, katera je zastarela? Kako se boste torej odločali o tem? Potem pa naslednje vprašanje, ki govori o uvodni izjavi glede potencijala uh, eh, o UMTS-u 5,9 GHz. Namreč zanima me, kako bo komisija združila te tehnologije. Verjetno bomo o tem govorili tudi, ko bo nastopila debata o roku za prenos eh, zakonodaje. Ne vem, ali je ta rok dovolj dolgi, da bi omogočal izvajanje. Ne. Gospod Kramer, za dve minuti. Najlepša hvala. Pri tem predlogu je komisija veliko dobrega dela opravila. Načelo, da onesnaževalec plača, namreč pri vinjetah ni pravično, da nekdo, ki pelje 20 km, plača enako kot drugi, ki pelje 200 km. Gre za načela, ki so nujna. Ampak če to primerjam z vlaki, potem tam že imamo zakonodajo na evropski ravni, namreč eh, tam že imamo enotne pogoje. In sedaj imamo tukaj nepravično konkurenco, ki koristi tistim, ki onesnažujejo. In zanima me, ali bo komisija dovolj pogumna, da bo tudi tukaj spremenila pravila tako da bomo imeli pravično konkurenco vsaj med načinom prevoza, ki je okolju prijazen in tistim, ki je okolju neprijazen, če že drugega ne. Električna avtomobila bi lahko imela naprimer 50 odstotkov zniženo cestnino, to je vaš predlog. Ampak pri vlakih nimate enakega predloga, da bi naprimer električni vlaki imeli cenejšo, uh, cenejše delovanje. Zakaj? Ne razumem. Zakaj ste to omogočili elektroavtomobilom, ne pa tudi električnim vlakom? Nesmiselno je, da te razlike ne delate za električne vlake, namreč to bi šlo v bolj pravo smer, ko gre za zaščito okolja. Poleg tega tudi niste spremenili dodelitev sredstev, ampak zaradi teh izpustov na cestah, eh, naprimer v alpskih regijah, nastaja velika škoda okolju, zmanjšujejo se ledeniki in tako naprej. To je velik problem in ne vem, zakaj se to ni spremenilo. Potem pa še posebna dodelitev sredstev. Tukaj bi moralo eh, biti govora o enakih načinih prevoza. Vsi govorijo o tem, da je potrebno preiti iz cestnega na železniški promet. Švica je pokazala, kako to gre. Cestnina je trikrat višja kot v Nemčiji, velja za vsa vozila in potem so s tem financirali tunel, preko katerega sedaj vozi vlak. To je prava pot in razmisliti bi morali, ali bi to lahko storili. Hvala, gospod Kramer. Gospod Bar, izvolite. Merci, madame la présidente je mehko. Hvala. Spregovoril bom o Eurovinjeti. Komisiji se zahvaljujem za predstavitev. Strinjam se s Kristin Revodalon, ki je omenila vse izzive, ki so pred nami, omenila je tudi načela in mislim, da gre predlog komisije glede tega v pravo smer strinjam se z načelom uh, uh, uporabnik plača in onesnaževalec plača. Tukaj se strinjam tudi s tem, da mora vsak uporabnik eh, plačati ustrezno pristojbino, ne glede na to, s katerim vozilom potuje. Komisija nam ne daje nobenega eh, zagotovila, da eh, se bo to dejansko dogajalo, ko gre za um, različne kriterije. Tukaj si želim, da bi bila komisija bolj specifična. Tako kot gospod Kramer bi eh, tudi sam rad videl prehod na švicarski model. Komisija govori tudi o pristojbinah za zastoje in ne, govori, eh, da je realistična, ampak eh, želel bi si, da bi parlament bil bolj ambiciozen. Vprašanje, ki se mi zastavlja, pa je naslednje. Eh, te različne vrste modalnosti na evropski ravni, ali se morajo te definicije res oblikovati na evropski ravni, ali ne bi države članice bile bolj pristojne za to. Potrebujemo točne številke študij eh, učinka glede ekonomskih posledic, preden se bomo odločali o tem. Uh, Strinjam se tudi s kolegom Salinjem in Olgo Senalovo pri interoperabilnosti. Tukaj treba delati skupaj, sodelovati moramo in uh, predlog komisije uh, vsebuje to nevarnost, da bo za uporabnike dražji. In e, mislim, da bi morali urediti tudi vprašanje zunanjih stroškov. Hvala, gospod Bar. Gospod Tarpadel je zdaj na vrsti za dve minuti. Hvala komisiji za obe predstavitvi. No, sama se bom omejila na svoj dosje, dosje, pri katerem sem sodelovala. In sicer cestnina za težka vozila. Kar se tiče načel, razumem, da se cestnina zaračunava tudi na podlagi eh, razdalje in da se treba prizadevati za bolj trajnosten eh, prevoz, ki bo spušljiv do okolja. To lahko dosežemo na ta način. Ampak eh, predlog komisije, ko gre za zmanjšanje cestnin, to pa bo ustvarilo neravnovesja, predvsem za proračune lokalnih organov. Ta denar ne bo več šel na finančno ministrstvo. Eh, finančno ministrstvo je do zdaj zbiralo ta denar. Zato želim vprašati komisijo, kako bo poskrbela za ta neravnovesja, predvsem v državah, ki so danes odvisne od cestnega prometa in prevoza. Kako lahko najdemo ravnotežje med tem, da se zmanjša davek na vozilo eh, in eh, da se eh, uvede ehm, pristojbina na prevoženo razdaljo? Hvala. Gospod Van Miltenburg je naslednji, izvolite. Dank u voorzitter. Voorzitter, we hebben in Europa een grote gemeenschappelijke op. Hvala lepa, predsedujoča. V Evropi imamo skupen izziv, namreč eh, znižati moramo izpuste CO2 po celotni verigi onesnaževalcev. Spoštovati moramo zaveze iz poriškega sporazuma in eh, se lotiti izzivov onesnaževanja zraka odbor za transport danes lahko pove, da smo sprejeli poročilo, ki bo prispevalo k znižanju izpustov. Očistiti moramo naš svet in zagotoviti boljšo prihodnost za naše otroke in vnuke. Vsi moramo še podvojiti svoje napore, da bi tukaj storili vse, kar je v naši moči, da bi torej res znižali izpuste CO2. delati moramo na področju eh, pomorskega prometa, letalskega prometa, ampak seveda tudi cestnega, ki ga obravnavamo danes. Zato me res veseli, da danes eh, govorimo o svežnju, ki bo pripomogel k temu. Komisijo namreč že dal časa prosimo, da eh, razmisli o tem, kako bi lahko to izboljšali. Torej, kako bi lahko imeli bolj pravično obdavčitev. In bolj pravične pristojbene pri različnih načinih prevoza. Predlogi bi lahko res pomagali pri tem in zato podpiram predlog komisije. Všeč mi je načelo onesnaževalec plača, torej tisti, ki ustvarja izpuste CO2. Dobro bi bilo, če bi lahko podprli še inovacije, ki podpirajo čistejši prevoz. To bi koristilo našemu okolju in ustvarilo nove delovna mesta. Nemški načrt za cestnine se zdi nenavaden, namreč mislim, da ni usklajen z načrti in razmišljanjem komisije. Zanima me, zakaj. Povedali smo, da je načelo, ki ga spoštujemo, to, da bo onesnaževalec plačal, ampak nemška cestina tega ne sme. Zato resnično podpiram splošne cilje svežnja za mobilnost. Namreč eh, zagotoviti moramo tudi varnost na cestah in to na vsak način. Torej upam, da lahko spremenimo predloge na tak način, da bodo boljši. Vsekakor pa lahko računate na našo podporo, namreč vsi si želimo, da bi bil prevoz bolj varen in bolj čist. Dang. Hvala, gospod eh, Van Miltenberg. Gospod Kramer, 10 sekund za dodatno vprašanje. Ja, čisto na kratko, pravkar sem izvedel, da Avstrija toži Nemčijo zaradi um, cestnine za osebna vozila. Vem, da GDMUV ni sprejel tega nemškega načrta, ne Juncker je eh, začel s tem postopkom, on je odločal o tem, ampak zanima me, kako boste sedaj reagirali, ali boste pristojnosti sedaj pustili sodišču ali boste sami nadaljevali z načrtom. Hvala, 22 eh, sekund ste porabili, <laughs> ampak tudi to je v redu. Gledam proti komisiji, gospa Werner, sedem minut imate na voljo. Torej več kot eh, štiri, ki ste jih imeli prej. Um, eh, Najlepša hvala. Zadovoljni smo in se zahvaljujemo poročevalcu in vsem ostalim, ki ste se oglasili glede vaših pozitivnih odzivov na naš predlog. Prosila bi kolega Edija, da mi pomaga pri odgovarjanju na nekatera bolj zahtevna vprašanja, ki ste jih zastavili. Če kar začnem po vrsti. Najprej gospa Revo, ki je vprašala, kaj lahko storimo glede eh, sekundarnih cestnih mrež in tega, da bi se izognili obvozom. Seveda moramo spoštovati načelo subsidijarnosti, namreč ne smemo posegati v sekundarne cestne mreže. Ampak izogniti si želimo tega, da bi se promet prelagal na regionalne ceste. Želimo si tehnologije, ko bi lahko satelitsko nadzirali cestnino. Vprašali ste tudi nekaj glede perifernih regij, ampak eh, težko je to uskladiti za načelom onesnaževalec plača. V odgovor gospodu Bahu in gospeta Pardel pa naj povem naslednje. Seveda moramo upoštevati splošno obremenitev, torej obdavčitev in cestnino, ki jo plačajo uporabniki cest. In kljub temu, da je bil naš predlog bolj ambiciozen, je tudi zaračunavanje cestnin v pristojnosti držav članic, torej vlade se o tem odločajo. Če se država odloči zaračunavati cestnino, pa mora spoštovati predlog, od katerem sedaj govorimo. Potem pa imamo tukaj še element obdavčitve, s katerim lahko spremenimo splošno breme, lahko pa tudi spošteva določene socialne elemente. Ampak torej tega aspekta nismo vključili v naš predlog. Pogost element vaših komentarjev je govoril tudi o tem, kako je z namenskimi sredstvi, torej kako uporabiti sredstva, ki se zbirajo preko cestinjenja. O tem lahko razpravljamo, seveda bi si želeli, da se ta sredstva namenijo trajnostni mobilnosti. Gospod Kramer je eh, govoril tudi o geografskih eh, posebnih tarifah, torej da bi govorili o drugih regijah, ne samo o alpski regiji. Ta finančna sredstva lahko namenimo železniškemu prometu, ni pa to potrebno. Če nadaljujem, kako obravnavamo druge načine prevoza, komisija trenutno pripravlja obsežno in celostno študijo glede internalizacije eksternih stroškov v vseh načinih prevoza. Ampak študija še ni končana, tako da sedaj ne moremo uporabiti njenih rezultatov v naši razpravi glede tega zakonodajnega predloga. Gospod Rike, poznamo te prehodne težave. Vemo, da je to eh, problematično tako za obstoječe subvencije, kot tudi za obstoječe sisteme z vinjetami. Ampak našli bomo rešitve predvsem v prehodnem obdobju in razmislili o časovnici. Pa za konec še komentarji glede ETS in o tehnologiji, ki eh, bi jo lahko spremenili z delegiranimi akti. Zakaj komisija to predlaga? Naš namen ni to, da bi zmanjšali tehnološki aspekt tukaj. Vemo, da je ta pomemben pri delovanju sistema. Ampak te spremembe morajo biti hitre, Ne moremo se zanašati na redni zakonodajni postopek, ko pride do tehnološke spremembe, ki bi omogočala hitro in preprostejše nadzorovanje eh, trga. Torej, tako smo razmišljali, ko smo eh, predlagali ta delegirani akt. Edi bi še kaj dodal, zgleda, da ne. A ja, eh, nemška cestnina za osebne vozila. Zanimivo vprašanje. Komisija je zaključila s postopkom o kršitvi, poskušali smo posredovati v sporu med uh, Nemčijo in Avstrijo, ko so začeli z postopkom po členu 259. Spoštujemo odločitev Avstrije, da se je obrnila na sodišče, ampak mi bi z veseljem eh, pomagali pri evropskih rušitvah, ki bi takšne spore um, vrnili v preteklost. Merci beaucoup, madame Verne. Hvala, gospa Werner. E, ne, nobenega rojstnega dneva ne praznujemo. E, hvala tolmačem, da ste ostali pet minut dlje. Mi pa se bomo nekateri spet srečali v ponedeljek 16. oktobra ob treh popovdne skupaj z odborom Empel o socialnem svežnju oziroma socialnem delu svežna za mobilnost z drugimi pa se spet srečamo na seji odbora 9. novembra 2017. Glede glasovanja, ki smo ga predstavili, pa bom poslala mail. Uh, trenutno ne vem ne dvorane, ne ure, kdaj bo to glasovanje potekalo. Vse boste izvedeli po elektronski pošti. Samo pred dvema urama, eh, šele pred dvema urama smo eh, predstavili to glasovanje in eh, ne vem še datuma. Hvala.